Dobro jutri. Prosim, sedite. Dobrodošli na posebni predstavitvi o listini o temeljnih pravicah. Lisbonska pogodba je začela veljati diputadas. Eh, seminario. Muchísimas gracias. Spoštovani kolegi in kolegice, najlepše se vam zahvaljujem, da ste prišli. Enako velja tudi za naše goste, ki sedijo z mano tukaj na podiju. Še posebej lepo pozdravljam komisarko in podpredsednico komisije, gospod Vivian Redding. Potem so tu še gostje, ki bodo tudi sodelovali v drugem delu današnje predstavitve. Gre skratka za predstavitev na pobudo odbora Libe. Govorili bomo o listini o temeljnih pravicah in o razvoju področja svobode, varnosti in pravice. Že v štirej smo poslušali zelo zanimive prispevke o vlogi listine kot okviru za prihodnost in za prihodne zakonodajno delo, ki je pred nami tukaj v Evropskem parlamentu v skladu s Lizbonsko pogodbo. smo v zelo pomembni fazi za izgradnjo Evrope in zaščita človekovih pravic, človekovega dostojanstva je izredno pomembna. Zato morajo vse to zagotavljati tudi sodišča v Evropski uniji. Seveda pa imajo na tem področju svojo vlogo tudi države članice, s katerimi smo vse čas v interaktivnem dialogu, ki ga vodimo preko različnih institucij v Evropski uniji. Danes Bomo torej govorili o področju varnosti, svobode in pravice. Prisluhnili bomo komisarki, slišali bomo, kakšne so izkušnje agencije za temeljne pravice in pa slišali bomo tudi o izkušnjah nevladnih organizacij. Vsakič bo predstavitvam sledila razprava in tisti, ki želite dobiti besedo, Eh, vas prosim, da nam to vnaprej sporočite, lahko preprosto dvignete roko, povejte svoje ime in institucijo oziroma organizacijo, od koder prihajate. Na ta način boste torej tudi vi lahko dobili besedo. Zdaj pa predajam besedo komisarki Vivian Redding, potem pa bomo prešli na vprašanja komisarki. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Za začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe smo dosegli velik dosežek, kajti sedaj imamo zakonsko obvezujočo listino in to je naš katalog temeljih pravic. Sedaj pa moramo to začeti izvajati v praksi. In zato bo komisija kasneje to leto predstavila strategijo oziroma sporočilo o tem, kako bi lahko okrepili in izvajali listino. Glavni cilj je, da bi pravice, ki so vključene v to listino, izvajali tako, da bodo koristile vsem, ki živijo v Evropski uniji pristop Evropske unije k konvenciji o človekovih pravicah je še ena spodbuda. Tudi zato moramo zagotoviti ambiciozno politiko na področju človekovih pravic. Evropsko sodišče za človekove pravice bo imelo manj možnosti za posredovanje o evropskih vprašanjih, če bo Evropa postopala zgledno pri oblikovanju zakonodaje in če se bodo tudi države članice vedle zgledno pri izvajanju te zakonodaje. Listina bo torej v središču, bo kompas naših politik. Prav tako pa bo v središču izvajanja teh politik. V okviru kolegija komisije mora listina voditi in usmerjati politike vseh služb. Morda se spomnite, da so 3. maja pred Evropskim sodiščem vsi komisarji prisegli, da bodo spoštovali listino pri izpolnjevanju svojih nalog. Naj vam podam nekaj primerov. Varnost, na primer, je področje, kjer bi prav tako morali pokazati svojo zavezanost listini in sicer na praktičen način. Varnostne politike in temeljne pravice morajo vedno iti z roko v roki. Prav tako pa moramo zagotoviti jamstva, da bodo države članice EU spoštovale temeljne pravice. In če bomo to dosegli, potem bo Evropska unija bolje opremljena za boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. To je mimo grede eksplicitno navedeno v štokholmskem programu. Dejavnosti za boj proti terorizmu morajo biti takšne, da bodo spoštovali tudi temeljne pravice. Kako bomo torej nadaljevali s svojim delom? Moja prva prednostna naloga je poskrbeti, da bo Unija vzorno oblikovala zakonodajo. To se mora začeti že v sami osnovi oblikovanja zakonodaje. To je takrat, ko komisija pripravi predlog. Komisija mora zagotoviti sistematično spremljanje združljivosti in skladnosti z listino. Na tak način upamo, da bomo za celotno komisijo zagotovili spoštovanje človekovih pravic. Naprimer, v fazi premišljanja ali oblikovanje osnutkov, potem bi morale zelene knjige komisije opozarjati na vidik človekovih pravic v bodočih politikah Evropske komisije. Tako bodo lahko različne zainteresirane strani prispevale svoje mnenje k pripravi pobud. Na to pa moramo upoštevati še presojo vplivov na človekove in temeljne pravice, ki jih bodo imeli novi zakonodajni akti. Mislim, da bi temeljne pravice morale biti del presoje vpliva. Presoje vpliva bi torej morala določiti, katere temeljne pravice bi lahko bile upletene v to in oceniti mora tudi vpliv na vsako posamezno temeljno pravico. Presoje vpliva mora opisati, stopnjo umešavanja v to pravico in zakaj se je treba umešati v to pravico. In mislim, da se to ne sme izvajati samo v okviru komisije, ampak tudi na svetu. Naprimer, pri kazenskem pravu, če svet želi podati kak predlog, se običajno ne izvajajo presoje vpliva zaenkrat. Sama pa mislim, da bi parlament moral ustrajati pri tem, da bi se tudi tam v običajnem postopku uporabila presoja vpliva in tudi presoja vpliva na temeljne pravice. Če bomo to listino uporabljali kot kompas, potem se to ne sme ustaviti pri začetnih fazah oblikovanja zakonodaje. Ne, to bi moralo spremljati celoten zakonodajni proces, zato da zagotovimo, da bo končno besedilo, ki bo izšlo iz teh razprav med svetom in parlamentom, prav tako v skladu z listino. Tukaj lahko najdemo kolektivno odgovornost vseh institucij. Zagotoviti moramo torej, da bodo končni kompromisi v svetu in v parlamentu predmet nadzora, ali so skladni z listino. Tudi to je svet eksplicitno navedel v štokholmskem programu. Na medinstitucionalni ravni moramo torej preučiti, kako lahko to dosežemo, kako lahko ustrezno preučimo predloge sprememb in kako bi lahko poskrbeli, da bomo tudi pri kompromisih upoštevali temeljne pravice. Vsa ta vprašanja moramo preučiti, zato bodo izkušnje odbora Libe prav gotovo zelo koristne v tem vidiku. Kakor sem že povedala, mislim, da bi to moralo veljati tudi za pobude držav članic na področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah in sodelovanje v policijskih zadevah. Tudi če pričakujemo, da bodo te pobude precej redke, jih vseeno morajo spremljati presoje vpliva, ki, bo pres, ki bodo presodile vpliv na temeljne pravice. Besedilo smo sedaj pripravili, institucije so glasovale o besedilu. Zato je sedaj treba besedilo začeti izvajati in ga vključiti v zakonodajo EU. To je naloga držav članic. Zato bo komisija uporabila vsa orodja, ki jih ima na voljo v okviru pogodbe, zato da zagotovi združljivost z listino v nacionalni zakonodaji, ko gre za prenos zakonodaje skupnosti. Kakor sem že povedala na svoji predstavitvi, bom začela postopek o kršitvi vedno, ko bo to potrebno. Gospod predsednik, gospe in gospodje, ta seja na predstavitvi, kjer sodelujejo Agencija za temeljne pravice, akademski svet in civilna družba, je prav tako zelo dobra priložnost, da poudarjamo potrebo potem, da moramo zagotoviti več informacij in podatkov o stanju na terenu. Agencija lahko tukaj odigra zelo pomembno vlogo. Zagotovi nam lahko primerljive in zanesljive podatke o tem, kakšne so razmere v 27 državah članicah na področjih, ki spadajo pod pristojnost Evropske unije. Civilna družba in strokovnjaki imajo edinstven upogled v probleme, ki se pojavljajo vsak dan. Zato potrebujemo tudi njihove prispevke. Če želimo, da bodo njihovi prispevki koristni, bo komisija objavljala letno poročilo o izvajanju listine. To bo še posebej veljalo za institucije Evropske unije. V poročilu bomo spremljali napredek pri izvajanju listine na področjih, ki spadajo pod pristojnost Evropske unije. To je treba vedno znova povdariti. Naj vam podam nekaj primerov, oziroma podali bomo primere, kjer je bilo potrebno posredovanje EU v okviru listine o temeljnih pravicah. Zaradi tega bomo imeli tudi letno razpravo o politiki v Evropskem parlamentu in v svetu, o tem, kaj smo že dosegli in kaj še moramo doseči. Glede na to, kar sem sedaj povedala, prav gotovo razumete, da to ni naloga samo komisarke, ki je odgovorna za temeljne pravice. Ne, to je naloga za vse institucije, za vse organe, vse oblasti in zainteresirane strani, ki morajo sodelovati za to, da bi to listino začeli izvajati. Ta listina ni samo nek institucionalni dogodek, to je kompas, kompas za vsako institucijo in za vsako državo članico in za njihove konkretna dejanja z pravno obvezujočo listino smo začeli novo fazo pri integraciji Evropske unije. Zato sem pripričana, da lahko računam na pomoč parlamenta, sveta in držav članic, zato da bi oblikovali nov način ali novo kulturo pri izvajanju listine v vsakodnevnem življenju. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj bomo začeli razpravo. Nekaj poslancev se je že javilo k besedi. Najprej Kinga Gale. Izvoli. Hvala lepa, gospod predsednik. Sem poročevalka v imenu odbora Libe za vprašanja temeljnih pravic. Zato sem zelo hvaležna za to, da smo organizirali to predstavitev. Včeraj je bilo zelo zanimivo in zelo vesela sem, da je danes z nami podpredsednica Evropske komisije. Čeprav se ne počutite najbolje, vseeno sem zelo vesela, da ste danes jutraj z nami tukaj. Strinjam se z vami o tem, kakšna je vloga komisije pri tem, da bi morali opolnomočiti listino sedaj imamo pravno obvezujoč dokument, ki je zelo sodoben in pogledati moramo, kako bo to delovalo. Mislim, da bi se v predstavitvi, ki jo imamo, morali posvetiti temu, kakšno vlogo morajo odigrati institucije pri arhitekturi temeljnih pravic in preučiti bi morali, kakšne so naloge institucij, in kako bodo te institucije opravile svoje naloge. Imamo torej institucije, ustvarili smo ustrezne mehanizme, naša naloga pa je, da ta vprašanja sedaj ustrezno rešimo. Povedali ste tudi, da ne bo nobene tolerance za kršitev te listine. S tem se zelo strinjam in Strinjam se tudi, da je naloga agencije ta, da nam zagotavlja zanesljive in dobre podatke, zato da bomo lahko sprejemali ustrezne odločitve. Vseeno pa me zanima naslednje. Kako se vi predstavljate, da bo to delovalo? Kako se bo objavljalo letno poročilo? In z vidika našega poročila, kako bo to vplivalo na vaše delo? Kaj to pomeni? Kaj se bo torej zgodilo? če pride do kršitve temeljnih pravic. Hvala. Komisarka, če nimate nič proti, bi slišali še tri vprašanja, potem pa bi lahko odgovorili na vsa hkrati. Gospa Angelili. Grazie, presidente, soprattutto grazie. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala tudi komisarki Redingovi v zadnjem mandatu je Evropska komisija, po moje, naredila pogumen korak, kajti predlagali so Evropsko strategijo za pravice manjšin. To je bilo zadnjič, da je komisija predlagala nekaj v zvezi s pravicami manjšin, nekaj tako vseobsegajočega. Ta korak smo v parlamentu toplo pozdravili. V razpravah smo več let poslušali, da moramo počakati na začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe in listine o temeljnih pravicah, kajti s to listino bi potem imeli evropsko pravno podlago za to, da ščitimo pravice manjšin. Ne želim se sedaj spuščati v vsebino. Ali naštevati seznam različnih vidikov. Zanima me le naslednje. Kakšno je vaše mnenje o tem, kakšen bi lahko bil vpliv na pravice manjšin za začetkom veljavnosti te listine? Hvala. Hvala, gospod Encijo. Eh, Najlepša hvala. Hvala, gospe komisarki, za prisotnost med nami danes in zahvaljujem se ji tudi za njen prispevek. Kolikor komisarko poznamo, bo nedvomno kar najbolje uresničila vse napovedane načrte. Želel bi tudi zastaviti vprašanje. Glede na to, da območje svobode, varnosti in pravosodja eh, teoretično predstavlja nek ideal, za katerega si prizadevamo, eh, Eh, medtem ko uh, evropski državljani delujejo v nekem dejanskem prostoru, uh, morajo si svoje temeljne pravice zagotoviti v tem konkretnem prostoru. Zato sprašujem komisarko, kateri bodo praktično tista sredstva, tiste poti, po katerih bomo lahko od držav članic zahtevali, da dejansko uresničujejo temeljne pravice. Torej, kako bo Evropska unija lahko ukrepala oziroma delovala za to, da bo vsak državljan dejansko zaščiten pred morebitnimi zlorabami, kajti včasih je sodna pot pod pred sodiščem zelo dolga. Voilà, gospa Boskort. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik wil allereerst de commissaris bedanken voor haar inleiding. Hvala, gospod predsednik, hvala tudi gospe komisarki. Mislim, da je zelo zanimivo ugotoviti, da eh, ko slišimo te predstavitve strani komisije, rada bi pa zastavila naslednjo vprašanje. Občutek imam, da veliko govorimo o presoji vpliva, vplivo in tako naprej. Eh, da bi si pa seveda želeli nekaj bolj konkretnih priporočil, namreč eh, kaj bo resnično narejenega, da ne bomo v nasprotju z listino, kakšni bodo minimalni ali maksimalni učinki in kako bomo vse to uveljavili, aktivno uveljavili in izboljšali situacijo. Sveda treba je videti, kaj je v nasprotju z listino o temeljnih pravicah, hkrati pa je treba vedeti, kakšni konkretni ukrepi bodo lahko sproženi recimo, ko govorimo o predlogu komisije, ki govori o enakosti eh, pravic boju proti diskriminaciji in tako naprej. Torej, kaj lahko storimo, kar se tiče sveta, da bomo izboljšali takšno situacijo? Imamo potem še druge zunanje inštitucije, zunaj Evropske unije, recimo Svet Evrope, ki se prav tako ukvarjajo z temeljnimi pravicami. Kakšne bodo, torej, kakšne bodo odnosi s temi inštitucijami? Uh, Recimo včeraj sem videla, da obstaja odbor za preiskavo, ki se ukvarja z spolnimi prestopki oziroma uh, uh, kršenjem spolnih pravic uh, otrok in tako naprej. Torej, kako bodo te stvari potekale stališče držav članic? Hvala, sedaj pa še gospa Bauer. Köszönöm szépen, én is nagy örömmel látom itt a Najlepša hvala. Zelo me veseli, da je gospa komisarka danes z nami. Želela pa bi zastaviti vprašanje. Gre za precej konkretno vprašanje, eh, vendar pa je tudi gospa komisarka navedla zelo konkretne primere. In eh, sicer trenutna eh, situacija je taka, da je potrebno listino o temeljnih pravicah uveljavljati tudi takrat, ko posamezne države članice uporabljajo pravo skupnosti. Imamo dve načeli, dve uh, direktivi o protidiskriminaciji. In sicer moje vprašanje je naslednje. Trenutna direktiva prepoveduje diskriminacijo na podlagi eh, etnične pripadnosti, ne pa tudi zaradi jezikovnega ozadja. Nova listina pa prepoveduje tudi diskriminacijo na podlagi jezika. Če torej v določeni žavi spoštujemo in uporabljamo direktivo o protidiskriminaciji, bomo od sedaj naprej zavezani uh, poleg etnične pripadnosti upoštevati tudi jezik. Hvala, tukaj imamo tudi predstavnico nevladne organizacije. Izvolite. Merci, Hvala, gospod predsednik. prvi člen listine o temeljnih pravicah govori o tem, da je treba spoštovati dostojanstvo in ga zaščititi. Tudi za ljudi, ki živijo v hudi revščini, so vse pravice kršene. Ekonomske, socialne, kulturne, seveda, ampak tudi državljanske in politične. Torej imamo tu hud, uh, hudo kršitev dostojanstva. In vprašanje gospo, za gospod komisarko, ali bo komisija kaj naredila v zvezi z to izjemno revščino in temeljnimi pravicami v zvezi s temi ljudmi. In zato, da bi oblikovali, govorili ste namreč o neki pravi kulturi, ki jo moramo oblikovati na področju pravic in mislim, da je dejansko treba vzpostaviti tudi kulturo eh, boja proti veliki revščini, tudi stališča temeljnih pravic. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod komisarka, izvolite. Uh, Gospod Gal je zastavila vprašanje o tem, ali in kdaj bodo pripravljena poročila. Na to vprašanje lahko podam zelo konkreten odgovor. Pripravili bomo dve poročili. Eno bo sporočilo, v katerem bomo določili politiko na področju temeljnih pravic za vse institucije EU. To bo vključevalo pa tudi izvajanje teh politik na praktični ravni v državah članicah. To je bolj teoretično vprašanje, kako vse skupaj deluje. Letno poročilo bo pa še bolj konkretno. Šlo bo za letno poročilo. Pregledali bomo delovanje te politike, kako se to izvaja v praksi. Vprašali se bomo, ali to deluje ali ne. In kje so potrebni popravki. Preučili bomo tudi morebitne dobre primere, ki jim je vredno slediti šlo bo torej za praktično izvajanje listine in sporočilo bo na voljo enkrat na leto. Letno poročilo bo kakor je pač v skladu z imenom letno. Letos bomo pa pripravili oboje skupaj. Sporočilo bo pomembnejše besedilo to leto, kajti letno poročilo bo zelo kratko, saj obdobje veljavnosti še ni celo leto, to bo šele leta 2011. V normalnem teku stvari bodo poročila običajno objavljena jeseni. Poročevalki pa lahko povem, da takoj, ko bomo imeli datum, vam ga bom sporočila, zato da lahko svoje delo pripravite ustrezno. Gospa Angelili in vprašanje o pravicah manjšin. Pravice manjšin so omenjene v drugem členu pogodbe in v 21. členu listine. Veliko dela nas čaka na tem področju. Povem pa vam lahko tudi naslednje. Že nekaj mesecev sem komisarka, prejela pa sem že okrog 600 vprašanj. Predstavljate si lahko, da nekateri moji sodelavci nimajo drugega dela kot to, da odgovarjajo na vprašanja. parlamentu pa obljubljam, da bo v okviru novega generalnega direktorata urad vse na enem mestu, to bo od julija naprej, zato bo parlament imel torej vse na enem mestu za vprašanje o zvezi z manjšinami. Naslednje vprašanje. Kako vplivamo na in kako nadziramo izvajanje teh pravic na ravni posameznih držav članic. Na tem mestu je seveda potrebna analiza razmer v državah članicah, to pa bo vključeno v letno poročilo. tudi vprašanje, kako institucije izvajajo listino in tudi kako svet in države članice izvajajo listino. Če se bo to izkazalo za potrebno, če nam problema ne bo uspelo drugače rešiti, potem bomo sprožili postopke o kršitvi. Gospod gospa Boskort. Pravilo komisije je takšno, da vsak pravni predlog komisije najprej predložimo presoji vpliva. Ta presoja vpliva se izvaja na ravni ekonomskih in socialnih vplivov, ki bi jih ta zakonodaja lahko imela. preizkusa z vidika temeljnih pravic zaenkrat še ni. To si želimo vključiti in to bo vključeno tudi v sporočilo, ki ga bomo objavili jeseni. Želimo zagotoviti, da bi presojo vplivov glede na temeljne pravice prav tako postala ključni element priprave zakonodaje v Evropski uniji. svet se mora privaditi na to, da imamo sedaj novo pogodbo, prav tako pa imamo listino. Vedno znova moramo to ponavljati. Kar zadeva svet Evrope, pa prav gotovo veste, da imam mandat za to, da se pogajam za to, da bo Evropska unija pristopila k konvenciji o človekovih pravicah. Redno pa se srečujem tudi s svetom Evrope v okviru tega vprašanja. Gospa Bauer je zastavila vprašanje v zvezi z jezikom. Ima prav, to ni vključeno v direktive proti diskriminaciji, vendar to je vključeno v 21. člen listine, ki eksplicitno prepoveduje diskriminacijo na podlagi jezika ali članstva v nacionalni manjšini. Listina je obvezujoča, je tudi zelo pomembna zato se bo tudi izvajala. Vseeno pa države članice ostajajo same pristojne za odločitve v zvezi z notranjimi odločitvami o jeziku, vključno z regionalnimi jeziki in jeziki manjšin. Za enkrat še nimamo na voljo zakonodaje na evropski ravni, ki bi upravljala ali določala pravila v zvezi z jezikom. Komisija bo preučila to možnost v zvezi z izvajanjem zakonodaje Evropske unije. V zvezi s tem vprašanjem vas želimo pozoriti na listino Sveta Evrope o regionalnih in manjšinskih jezikih in na okvirno konvencijo za zaščito nacionalnih manjšin. Na koncu sem prejela še vprašanje o revščini. Komisija podno analizira to vprašanje. To se izvaja v okviru strategije Evropa 2020. Vem, da je moj kolega, ki je odgovoren za socialne zadeve, gospod Andor, tisti, ki pripravlja strategijo za boj proti revščini, vključno z skrajno revščino. V okviru strategije Evropa 2020 bomo torej pripravili konkretne ukrepe za boj proti skrajni revščini. Najlepša hvala, komisarka. Res se vam zahvaljujemo, ker vemo, da se danes ne počutite najbolje. sedaj pa bomo nadaljevali z naslednjim govornikom po seznamu. E, še prej pa se bomo poslovili od komisarke, ki se še enkrat zahvaljujemo za prisotnost. Sedaj pa nadaljujemo v skladu z dnevnim redom in predajamo besedo gospodu. Mortnu Šeromu, ki je direktor Agencije Evropske unije za temeljne pravice. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospa komisarka, poslanci in poslanke, gospe in gospodje. Najlepša hvala za povabilo na to javno predstavitev. Mislim, da dogodek poteka v zelo ustreznem trenutku, glede na to, da je sistem po Lizbonski pogodbi še v oblikovanju in v tej zgodnji fazi je seveda pomembno povdariti vprašanje temeljnih pravic, eh, kako dejansko zagotoviti, da se bo ta vidik vključeval v vse vidike dela Evropske unije. Zagotavljanje spoštovanja listine o temeljnih pravicah je zelo pomembna naloga, zelo pomemben izziv v tem kontekstu. Zadnja raziskava Eurobarometer je pokazala, da 62 odstotkov državljanov uvršča zaščito človekovih pravic kot najpomembnejšo vrednoto, ki jo mora varovati Evropski parlament. Zato uh, bi vam z veseljem predstavil nekaj naših idej o tem, kako naj bi listina delovala v praksi. Izpostavil bom tri vidike, kako zagotoviti, da bo listina dejansko dobila pomen za državljane Evrope. Prvo, kar želim povedati, je, da morajo pravice na papirju postati dejanske pravice. Kot je povedala podpredsednica, je Evropa lahko ustrezno ponosna na listino. Gre za eh, zelo enostaven, jasen, celovit dokument. Eh, Evropa dobiva na ta način nek eh, temeljni nabor pravic in eh, gre tudi za najsodobnejši zbor človekovih pravic. Vključuje tudi tako imenovane pravice tretje generacije, ki zadevajo eh, temeljna eh, vprašanja, eh, kot je naprimer pravica do čistega okolja. Ravno tako je zaščita podatkov samostojna pravica, ne samo del pravice do zasebnosti. To je samo nekaj primerov, kar nekaj pa jih še je, ki eh, so vključeni v to listino. Zagotoviti moramo, da bodo te pravice na papirju postale dejanske pravice, pravice, ki jih ljudje poznajo, kajti pravice, ki jih ljudje ne poznajo, ki niso dostopne, ostajajo zgolj na ravni želja in eh, ne postanejo realnost. To velja za vsako posamezno pravico, ki je zapisana v listini. Morda pa je to najbolj očitno, ko gre za pravico, da nisi predmet diskriminacije. Dokaži kažejo, da je ozaveščenost ljudi na tem področju zelo nizka. Še bolj zaskrbljujoče pa je, da ta nizka ozaveščenost uh, je še. Uh, bolj prisotna med tistimi skupinami, ki so bolj podvržene diskriminaciji, kot naprimer med spolnimi in etničnimi manjšinami. Raziskava naše agencije med eh, manjšinami je ugotovila, da samo četrtina tistih, ki so odgovarjali na ankete, ve, da obstaja zakonodaja, ki preprečuje diskriminacijo na podlagi rase, etnične pripadnosti eh, in tako naprej. Poleg tega je tu še nizka raven zaupanja do policije in pa tudi slabo poznavanje drugih institucij. In rezultat vsega tega je, da 82 odstotkov tistih, ki so bili žrtve diskriminacije v zadnjih 12 mesecih, teh dogodkov niso prijavili eh, organom pristojnim za enakost ali katerim kolim drugim pristojnim organom. Eh, podobno se je pokazalo tudi v poročilu o homofobiji, ki ga je agencija lani predložila parlamentu. Eh, očitno, če eh, nekdo ne ve, da je diskriminacija nezakonita, posamezniki teh incidentov ne bodo prijavljali in tudi ne bodo zahtevali eh, sodne poti in na ta način ostanejo eh, žrtve nevidne, storilci pa nekaznovani. Kaj torej moramo tukaj storiti? Najprej moramo zagotoviti, da imajo vsi dostop do pravnih sredstev v Evropski uniji, v vseh državah članicah, kadarkoli to potrebujejo. Drugič pa, eh, Eh, je, so potrebna večja prizadevanja pri ozaveščanju ljudi, sploh tistih bolj ranljivih, o tem, kakšne pravice imajo, na koga se lahko obrnejo, če pride do kršitve teh pravic. To bo nedvomno dolgoročen postopek in vsi, komisija, parlament, vlade, sodišča, civilna družba, nacionalne institucije na področju človekovih pravic, vsi bomo morali prispevati k temu postopku. Izhodišče pa seveda mora vedno biti državljan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 lahko uporabljajo nova orodja z Lizbonsko pogodbo. Eh, vse to je izpostavljeno tudi v stokomskem programu. Sedaj pa eh, drugo, kar želim povedati. Temeljne pravice morajo biti v osrči oblikovanja zakonodaje Evropske unije. Lizbonska pogodba zahteva, da mora biti ukrepanje Evropske unije usklajeno s temeljnimi pravicami. Evropska unija je zavezana boriti se aktivno proti Eh, izključenosti in diskriminaciji na vseh področjih. Ravno tako bo Evropska unija pristopila k Evropski konvenciji o človekovih pravicah in k drugim mednarodnim listinam, kot je naprimer eh, konvencija UZN o pravicah invalidnih oseb. Uh, Tukaj je zelo pomembno, da mora biti tudi zakonodaja skladna s temeljnimi pravicami. In, eh, zelo me je veselilo, kar smo slišali iz ust gospe Redingove, ko je eh, naštevala vse korake, ki jih nameravajo sprejeti v okviru oblikovanja zakonodaje. Sploh me veseli, da začenjajo v zelo zgodnji fazi in da bodo zagotovili, da bo že od samega začetka novega zakonodajnega postopka obstaja ustrezen okvir. Eh, Tudi v parlamentu ste svoj poslovnik ustrezno prilagodili, tako da omogočate preverjanje zakonodajnih predlogov glede skladnosti z listino. Ravno tako je potrebno spomniti tudi na to, da je Štopkonski program pozival evropske institucije naj izkoristijo strokovno znanje pravi, Agencije za temeljne pravice in da se s to agencijo posvetujejo, ko gre za razvoj ustreznih politik in postopkov za spoštovanje temeljnih pravic. Agencija nadgrajuje svoje zmogljivosti ravno zato, da bi lahko izpolnjevala te naloge, da bo lahko ponudila analize in primerljive zanesljive podatke o temeljnih izzivih na področju temeljnih pravic v državah članicah. Na ta način bomo lahko koristni tudi pri uh, ustreznem oblikovanju zakonodaje. Potem pa še uh, tretje in zadnje, kar sem želel povedati. Uh, uresničevanje uh, Eh, listine mora biti naš skupen projekt. Izvajanje, uresničevanje listine ni samo projekt na ravni Evropske unije, ampak mora vključevati vse, od zakonodajalcev na evropski ravni do eh, ljudi, ki delajo v zdravstvu ali v šolstvu. Če želimo zagotoviti, da bodo listine, ki so zapisane v eh, sami listini dejansko našle pot v vsakodnevno življenje. Evropsko zakonodajo se izvaja na nacionalni ravni. Nacionova, nacionalna raven je tista, ki vdahne življenje določilom zakonodaje. In eh, tukaj se tudi pojavljajo največji izzivi. Leta 2009 je bilo eh, vloženih 16 tisoč eh, zahtevkov iz držav članic pred eh, Evropsko sodišče za človekove pravice. Eh, bolj usklajeno moramo ukrepati pri vprašanjih temeljnih pravic, preden se vse te zadeve napotijo v Strasbur. Moramo okrepiti tiste, ki eh, so zadolženi za zaščito in uresničevanje temeljnih pravic na nacionalni ravni. Uh, vendar pa v tem trenutku organi za enakost, nacionalne institucije za človekove pravice in organi za varnost podatkov pogosto nimajo ustreznih zmogljivosti, niso dovolj neodvisni in tudi nimajo ustreznih pooblastil, da bi uh, učinkovito ukrepali. In tudi tega se je potrebno nujno čim prej lotiti. Uh, Eh, okrepljena vloga nacionalnih parlamentov po Lizbonski pogodbi je priložnost, da eh, damo nov zagon temeljnim pravicam. Ocena temeljnih pravic bi lahko bila redna točka na dnevnem redu v skupnih razpravah med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. In to vrstno sodelovanje bi lahko vključevalo tudi nacionalne institucije za človekove pravice. V času finančne krize se pojavlja tudi dejansko tveganje, da eh, vloga, ki jo igrajo organizacije civilne družbe, utegne biti ošibljena zaradi eh, zniževanj izdatkov v proračunih. Narediti moramo vse, kar je v naši moči, da bomo zagotovili stalno finančno podporo Eh, tem organizacijam, ki igrajo ključno vlogo pri zaščiti človekovih pravic in temeljnih pravic v vseh 27 državah članicah. Zadnji element v tej enadbi pa je lokalna raven. Lokalni organi igrajo pomembno vlogo kot ponudniki storitev imajo pristojnosti na določenih področjih, ki imajo bistven vpliv na možnost ljudi, da uresničujejo svoje temeljne pravice. Vključevanje lokalnih in regionalnih akterjev v skupnem projektu uresničevanje eh, za uresničevanje listine je dokaj enostavno. Ozreti se moramo samo na drugo stran ulice tukaj proti odboru regiji. Ta odbor se zelo osredotoča na to vrstna prizadevanja. Vsi ti različni akteri igrajo vsak svojo pomembno vlogo. Boljše usklajevanje, boljše dopolnjevanje in boljši dialog pa je tisto, kar lahko izboljša ta naš skupni projekt. Naj torej povzamem. Daleč smo prišli, kar zadeva zaščito temeljnih pravic v Evropski uniji vendar pa eh, ne moremo biti eh, še zadovoljni. Če želimo, da bodo temeljne pravice dostopne vsem, si moramo zdaj prizadevati, da bomo vdahnili življenje v nova urodja in nov zakonodajni okvir, ki smo ga spostavili. Upam, da sem vam podal nekaj eh, usmeritev glede tega, kako lahko na tej poti nadaljujemo. Najlepša hvala. Hvala. Sedaj je predviden cel svežen predstavitev v zvezi z območjem svobode, varnosti in pravičnosti in zato predlagam, da kar nadaljujemo in predamo besedo gospodu Janu Jarabu, ki je naslednji govornik in je regionalni predstavnik za Evropo eh, visokega komisarja za človekove pravice pri OZN. Potem bomo nadaljevali z gospodom Stefanom eh, Rodoto. Eh, iz konvencije in pa eh, s temu bo sledila potem skupna razprava. Zdaj torej predajam besedo gospodu Jarambu. Chairman. Najlepša hvala, predsedujoči. Spoštovani poslanci in poslanke, gospe in gospodje. Zahvaljujem se odboru za povabilo, ki ste ga naslovili na urad oziroma na komisarjat za človekove pravice in eh, zahvaljujem se vam, da ste nas povabili, da sodelujemo v tej razpravi o listini, o temeljnih pravicah in o razvoju področja svobode, varnosti in pravice. Z vzpostavitvijo Evropske listine o temeljnih pravicah in eh, z ustanovitvijo Evropske agencije za temeljne pravice se je status človekovih pravic v evropski ravni eh, dvignil na eh, izredno visoko raven. Z vstopom eh, v veljavo Lizbonske pogodbe je listina postala zavezojoča za države članice in to dokazuje, kako je Evropska unija zavezana k temu, da vsem državljanom zagotovi uživanje državljanskih, socialnih, gospodarskih in kulturnih pravic. Ta listina ponovno potrjuje pravice, ki so zapisane tudi v mednarodnih konvencijah in pa Eh, večina pravic iz te listine dejansko izhaja iz že obstoječih instrumentov na področju človekovih pravic. Seveda pa ta listina predstavlja velik korak naprej, tako na simbolni ravni, kot tudi z vsebinskega vidika. Razširja namreč eh, nabor pravic, vključuje določene eh, kulturne gospodarske pravice in vključuje tudi pravice tretje generacije. In ravno zato gre za zelo sodoben instrument. Vseeno pa je ta listina eh, omejena v vplivu na ukrepanje evropskih institucij in na delovanje držav članic pri izvajanju evropske zakonodaje. Mednarodne Eh, mednarodni instrumenti na področju človekovih pravic niso omejeni na ta rač, način. Kot je omenil direktor Šerum, je tudi eh, Evropska unija pristopila k zadnjemu tovrstnemu instrumentu, to je konvencija UZN o pravicah os invalidnih oseb. Soodvisnost pravic v listini in pravic v že obstoječih eh, listinah na mednarodni ravni je nekaj, kar je potrebno povdariti. E, čeprav bo listina ključna referenčna točka za prihodnjo zakonodajo Evropske skupnosti in za izvajanje zakonodaje, pa je potrebno to listino izvajati v kontekstu e, že zelo bogate mreže e, zavezujočih določil na tem področju, ki veljajo za države članice. Mednarodne obveznosti držav članic na področju človekovih pravic izhaja eh, iz mednarodnih pogodb in eh, spremljanju tega izvanja je potrebno nameniti ustrezno pozornost, tudi ko gre za oblikovanje, analizo in izvajanje prihodnje zakonodaje. Istočasno pa je potrebno tudi ocenjevati uresničevanje na nacionalni ravni. In v tem kontekstu vam z veseljem lahko najavim, da bo eh, letno zasedanje predsednikov nadzornih teles prvič potekalo izven Ženeve in to tukaj v Bruslju 1. in 2. julija v knjižnici Solvej. Vključeno pa bosta tudi dve javni predstavitvi, kjer bodo prisotni predstavniki evropskih institucij in civilne družbe. Omeniti je potrebno tudi eh, obiske v posameznih državah. Eh, kar zadeva univerzalni redni pregled sveta za človekove pravice. Eh, tudi tukaj ima države članice obveznost eh, sporočiti, kaj so dosegle in kaj počnejo za odpravo obstoječih pomankljivosti. V okviru tega postopka podamo državam, ki so podpisnice, kar nekaj priporočil in to bo relevantno tudi za evropsko listino in to je še en argument za večjo doslednost zanimanje institucij za nadzor izvajanja temeljnih pravic v državah članicah je ključnega pomena za uresničevanje temeljnih pravic v, na področju Evropske unije. In to velja za listine, ki so zapisane v listini o temeljnih pravicah in tudi v drugih mednarodnih instrumentih in tak način postopanja bo nedvomno pozitivno vplival tudi eh, k že obstoječim zavezam Evropske unije za spodbujanje in spoštovanje temeljnih pravic v drugih delih sveta. Okrepila pa se bo tudi doslednost med notranjim in zunanjim področjem delovanja Evropske unije. Če unija ne bo uspela nadzorovati lastnih držav članic in če ne bo uspela odpraviti pomankljivosti pri teh državah, sploh ko gre za tiste zadeve, ki so eh, relevantne tudi v mednarodnem kontekstu, se bo. Uh, bo podvržena možnosti kritike na račun dvojnih standardov in na ta način se utegne ušibiti njena pozitivna vloga na področju človekovih pravic eh, na globalni ravni. V tem kontekstu je zelo pomembno tudi območje svobode, varnosti in pravice, kajti vključuje številna področja, kjer se srečujejo eh, notranji in zunanji vidiki, naprimer pravice migrantov, eh, prosilcev za azil, ravnovesje med eh, varnostjo in človekovimi pravicami, ko gre za boj proti terorizmu pa tudi pravica do svobode izražanja in eh, svoboda veroizpovodi. Vse to je vključeno v štokholmskem programu. Trenutni ukrepi za izvajanje štokholmskega programa kažejo tudi, zakaj je ključno zagotoviti doslednost med ukrepi sprejetimi na ravni EU in eh, državami članicami ter med vsem tistim, kar že obstaja, kar zadeva mednarodne zaveze držav članic. Naprimer, eh, potreba potem, da so žrtve mučenja obravnavane kot ranljive skupine ko, eh, in pa spoštovanje načela eh, nevračanja v tem kontekstu ali pa spoštovanje interesov otrok kot uh, najpomembnejšega vidika pri vseh ukrepih, ki, pri, ki zadevajo otroke. Uh, In tudi tukaj imate ustrezen akcijski načrt, kar zadeva eh, mladoletnike brez spremstva, kot jih imenujete. Eh, dovolite mi, da zaključim štirimi sporočili institucionalne eh, narave, ki bodo koristni pri uresničevanju zavez v realnosti. Prvič, Evropska komisija mora tukaj odigrati ključno vlogo. Kot je že pokazala v zadnjem času s pomembnimi predlogi, kar zadeva človekove pravice, naprimer na področju azila in protidiskriminacije, eh, se tega zaveda in zato pozivam komisijo, da še naprej eh, sprejema to vrstne predloge, tudi če zaradi tega prihaja do težav in nasprotovanja določenih držav članic. Zdaj, ko listina obstaja, pa je enako pomembno tudi, da eh, so vsi zakonodajni predlogi predvrženi presuji vplivov na temeljne pravice in eh, komisarka je povedala, da to dejansko pripravljajo. Ta presoja vplivov pa bo seveda preučila tudi eh, združljivost z listino, hkrati pa bi morali biti upoštevani tudi relevantni mednarodni standardi. Če gre naprimer za predlog, ki eh, vpliva na otroke, je potrebno seveda spoštovati oziroma poštevati tudi konvencijo o pravicah otrok. Potem drugič, okrepljena vloga Evropskega parlamenta predstavlja enkratno priložnost za večjo doslednost med eh, politiko Evropske unije in eh, obvezami, ki izhajajo iz mednarodnih standardov. In tretjič, eh, pomembno je v prihodnje okrepiti mandat agencije za temeljne pravice. V svojem kratkem obstoju je ta agencija pokazala, da ima velik potencial, vendar pa, ker je njen mandat zelo omejen, tega potencijala ni uspela ustrezno uresničiti, da bi lahko sistematično spremljala napredek v državah članicah in da bi spremljala razvoj politik v praksi v luči listine in pa tudi v luči mednarodnih standardov, ki so zavezujoči za države članice. Zato eh, se sam iz, zauzemam za to, da bi se mandat agencije okrepil in pa za konec krepitev mandata nacionalnih institucij za človekove pravice. V nekaterih eh, državah so te eh, institucije zelo močne, tako kar zadeva mandat, kot kar zadeva finančne vire, drugot pa ne. In eh, tukaj bi se vsekakor zauzemal za harmonizacijo na vzgor. Najlepša hvala za pozornost. Hvala, gospod Jarab. Sedaj pa nam bo spregovoril profesor Stefano Rodota. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Čas je, da zelo resno začnemo imati to listino in da gremo onkraj sovražnosti in upiranja strani nekaterih politikov in pa onkraj skepticizma nekaterih akademikov. Namreč obstaja premajhno zavedanje tudi na strani javnega mnenja. Prvi razlog, da začnemo listino resno jemati, je očiten, je jasen. Zdaj je to le pravno zavezujoč dokument. Drugič, gre tudi za celotno zgodovino te listine v zadnjih letih in pa tretjič gre za politični razlog. Listina je končni dosežek procesa, ki iz Evropske unije oblikuje svetovno regijo, ki ima najvišjo raven zaščite temeljnih pravic. In eh, zato imamo tu posebno odgovornost, Evropska, evropske inštitucije imajo posebno odgovornost in predvsem parlament seveda, zato da se gleda na ulogo, ki jo lahko odigrajo v globaliziranem svetu tudi stališča uvodnih določb preambule listine, ki govori o tem, da listina daje pristojnosti in odgovornosti v zvezi z vsemi ljudmi, z skupnostjo in s prihodnimi generacijami. Torej, ob upoštevanju vseh teh razlogov je treba vedeti, da je pravna zgodovina listine nekaj, kar se ni začelo šele 1. decembra lani. Vedeti moramo, da je že špansko ustavno sodišče se sklicevalo na listino še preden je bila razglašena v Nici oziroma uh, uh, uh, objavljena v Nici leta decembra 2000. Skliceval se je torej na to listino že precej prej in takšen pristop so zavzeli tudi, je bil viden tudi v številnih sodbah ustavnih in drugih sodišč po celotni Evropski uniji. Torej, lahko zaključimo, da je v zadnjem desetletju od decembra 2000 do decembra 2009, v času torej, ko so, ko so politiki bili pogosto tiho, pa se je dejansko, uh, so stvari potekale na pravosodni ravni v ustrezni smeri. Kar se tiče Evropske unije, je treba vedeti, da je takoj po razglasitvi in sporočilu Evropske komisije ki ste ga podpisala proti uh, eh, in Vitorino leta 2001, torej potem so bile sprožene zahteve o oceni ustreznih inštrumentov, ki, katere, uh, o katerih govori listina. In zato lahko rečemo, da je dejansko listina postala formalni del evropskega zakonodajnega okvira že v začetku. In skladnost z listino je predpogoj za vse, za, za zakonitost vseh eh, evropskih instrumentov. Toda ta skladnost z listino o temeljnih pravicah v številnih primerjih ni, ve, ni nič drugega kot le formalnost. Ugotovimo lahko, da so številna, številne nasprotujoče si uh, uh, posledice in da pogosto se samo govori o skladnosti. Zato moramo zaključiti, lahko zaključimo le to, da je treba listino bolj resno imati v obzir tudi strani sodnikov, tako tudi strani zakonodaj, zakonodajalcev EU, EU, zato da zapolnimo to vrzel, ki obstaja in potrebujemo nek realističen pristop. zato da bo globalna skupnost resno jemala temeljne pravice, skupnost, ki bo v prihodnosti seveda igrala bistveno vlogo. Vse pa to pa ne pomeni, da se lahko zakonodajalci izognejo svoji odgovornosti in svojim pristojnostim, še posebej stališča novih pristojnosti, ki jih prinaša listina. Tu govorim predvsem o neločljivosti pravic. Gre za to, da, ne, da se jim ne moremo izogniti, čeprav so tu vse čas se pojavljajo novi in novi izzivi stališča tržnega uh, ravnanja. Prav to so razlogi, zaradi katerih je bila listina oblikovana in preambula govori o tem, da je osebnost tista, ki je v središču pozornosti. Ekonomska svoboda seveda ne sme, se ne sme izogniti temu, ne sme iti mimo, in mora upoštevati vse pravice tudi v času krize, v kakršnem živimo danes. Obstajajo številne pobude danes, ki govorijo o žrtvovanju temeljnih pravic, pri tem pa moramo vedeti, da je leta 1999 bilo rečeno, da se začne z delom na ustavnosti in da je listina bistvena za verodostojnost in zakonitost Evropske unije. Torej potrebujemo neko verodostojnost tudi stališča temeljnih pravic za to, da bo ravno Evropska unija dobila svojo popolno uh, uh, upravičenost deklaracija o človekovih pravicah, 19. člen, govori o družbi, v kateri ni nikakršne ločitve. Torej, da, da družbe, v katerih ni ločitve oblasti in v katerih ni spoštovanja človekovih pravic, torej, da ni, da ni dobra. Ko, in ko govorimo o svobodi, moramo iti prek te tržne mistike. Ne smemo se vrniti v čas pred listino, pred uh, v, v, in, in naloga evropskih zakonodajalcev je ravno to, da najdejo ustrezno ravnovesje. na področju pravic in zakonodaje. To je vprašanje danes, ki se zastavlja, ali lahko svoboda v resničnem pomenu preživi v nekem času, ko imamo ekonomske težave in ki, ki prepogosto služijo kot uh, opravičilo za zmanjšanje svobode. In če gremo na varnost, bi rad eh, govoril o dveh zadevah. Namreč 2. marca letos je Nemško ustavno sodišče reklo, da je neskladno z ustavo, z ustavno identiteto Združene, eh, eh Zvezne republike Nemčine, eh, Nemčije, da je, torej da, je, da je direktiva 2624 neskladna, torej ustavno sodišče je reklo, da je zaščita komunikacije se ne nanaša le, da se nanaša tudi na skrivnost okoliščin izjavljanja. Da gre tudi za to, koliko krat sta se dve osebi povezali in tako naprej. In da na tej podlagi ne more, da se ne da soditi o zasebnem življenju teh ljudi. Torej, takšna, zdr, takšen zdrav odziv ustavnega sodišča govori o tem, kako pomembna je listina, kajti svoboda posameznikov je jasno določena v osmem členu listine o zaščiti eh, osebnih podatkov. Torej, kako se odzovemo na takšne zadeve, kako, kako so zakonodajalci v EU, kako odreagirajo na to. Imamo nekatere signale, ki govorijo, da nismo upravičeni do optimizma. Dokument sveta iz marca govori o instrumentih za zbiranje podatkov o radikalnih postopkih. In utemeljen je na 70 vprašanjih, ki omogočajo profiliranje tisočev ljudi in neko stigmatizacijo teh ljudi, njihovo klasifikacijo zaradi ideologije, osebnih odnosov in tako naprej. In s tem tvegamo kaj? Tvegamo, da se bo naša družba obrnila v neko družbo sumničenja in da bodo kršene vse pravice do združevanja, do izražanja in tako naprej. Vse to pa lahko vodi v upravičevanje nekega digitalnega tsunamija, ki bo omogočil ki ga omogočajo nove tehnologije, še posebej seveda internet 3.0, tako, tako imenovani internet stvari. Ali lahko Evropski parlament ali se lahko odzove na ustrezen način na vse to, ali pa bomo potrebovali intervencijo koga tretjega, torej ali lahko ali pa se bo, eh, ali pa bo odziv samo strani pravosodja, to je vprašanje. In končno, listina je velik politični dosežek. Številni ljudje v inštitucijah, tudi zunaj Evropske unije, se zgledujejo po tem evropskem, po evropskem modelu, ki lahko da Evropski uniji globalni vpliv, globalni vpliv, ki ne bo prišel z ekonomske ali vojaške strani in moči, daje možnost svobode, tega pa ne smemo izgubiti. Hvala lepa. Profesori. Hvala, gospod profesor. Ste končali? <laughs> Thank you. Thank you. Thank you so much and... Uh, Hvala lepa še enkrat. Zdaj pa odpiram razpravo. Kdo želi prevzeti besedo? Gospa Gali iz predsedstva. Um, Najlepša hvala in hvala za zelo zanimive prispevke. Imam nekaj pripomb v zvezi s tem, kar je bilo povedanega. Ko smo oblikovali mandat agencije, je bila zamisel na strani parlamenta taka, da bi tisti, ki sprejemajo odločitve, seveda vedno sprejemali prave odločitve, kar zadeva temeljne pravice. In to je tudi glavna naloga agencije, namreč da nam ponuja zanesljive, primerljive podatke, ki dejansko pridejo do nas. In mislim, da je zelo pomembno, da najdemo ustrezne načine, kako eh, zagotoviti, da bodo vsi ti podatki vključeni v našo delo. Eh, velik parlam problem parlamenta in tudi drugih institucij je namreč ta, da kljub temu, da agencija pripravlja zelo dobra poročila, ta poročila ne najdejo poti in jih ni mogoče neposredno vključiti v naše postopke. Torej, ti podatki uh, obstajajo in posledično agencija potem deluje kot nek raziskovalni center, ne pa uh, na tak način, kot bi si mi želeli. Ko bomo torej prenavljali oziroma revidirali mandat, mislim, da bo potrebno to uh, bolj jasno zapisati. Potrebno pa je razmišljati tudi o vlogi, ki jo mora igrati agencija zdaj, ko je listina zavezujoča. Seveda je bila agencija že od samega začetka povezana s to listino, vendar pa zdaj, ko je ta postala pravno zavezujoča, so stvari drugačne. Torej ne gre samo za možnost, ampak dožnost, da nas opozarjate na to, kaj se dogaja v državah članicah in v evropskih institucijah, kar zadeva listino. In pa kar zadeva agencijo, mislim, da bi ta lahko igrala zelo pomembno vlogo tudi pri tistih zadevah, ki jih je omenjal gospod Jarab. Mislim, da agencija ne more biti tista institucija, ki bo povezovala mednarodno veljavne standarde, eh, katerih podpisnice so država članice in pa evropski okvir. Vi ste pravzaprav tista institucija, ki lahko spremlja, kaj se dogaja kar zadeva mednarodne institucije, kako države članice uresničujejo svoje dožnosti. Tukaj ne govorim eh, samo o UZN, ampak tudi o svetu Evrope. In zato mislimo, da mora agencija tesno sodelovati tudi s svetom Evrope in si z njim izmenjevati podatke. E, seveda pa velja tudi obratno. Pomembno bi bilo seveda povezati te standarde, mednarodne standarde in evropske standarde in pa seveda spremljati, kaj se državo dogaja v državah članicah. Po drugi strani pa se strinjam z gospodom Jarabom, da moramo bolj podrobno spremljati, kaj se dogaja in eh, kakšno je naše uresničevanje eh, obveznosti v skladu z mednarodnimi standardi. Prejšnji teden v okviru razprave o človekovih pravicah na plenarnem zasedanju sem predlagala gospe Ashton, da bi poskrbeli za vključevanje človekovih pravic v vse politike. Ko sploh zdaj, ko oblikujemo Evropsko službo za zunanje delovanje. To mislim, da bi bilo zelo pomembno. Hvala. Hvala, gospa Gal. Gospod David Skinner z organizacije Ethics for Europe je prosil za besedo. Izvolite. Chairman. Hvala, predsednik tukaj zastopamo deset nacionalnih nevladnih organizacij iz celotne Evrope. Imam dve specifični vprašanje. Najprej, kar zadeva eh, besede conscientious objection, torej eh, pridržek vesti, eh, ki je zapisan v besedilu konvencije. V angliški različici je zapisan zapisano, da se pravica do ugovora vesti priznava v skladu z nacionalno zakonodajo na tem področju. Načeloma je konsens tak, da se to tolmači v okviru eh, vojaške službe in eh, uporabe orožja, vendar pa in, in tudi nemški prevod govori specifično o tem, vendar pa angliška različica eh, je predvsej bolj splošno eh, Eh, naravnana. Bojimo se, da bi ta pravica do ugovora vesti, ki je jasno zapisana v eh, listini, lahko veljala tudi za druga področja, ne samo za vojaško služenje. Eh, morda bi kdo želel izvajati tisto, kar je njegovo globoko prepričanje. Naprimer, zdravniki bi lahko zavrnili izvajanje splavov, če je to nasprotju z njihovim prepričanjem. Naprimer, eh, straši lahko zahtevajo, da otroci eh, niso vključeni v versko vzgojo v šolah. Torej, nekaj tovrstnih primerov je že sprejemljivih izven vojaške službe In zdi se nam, da če ima nekdo globoka prepričanja in je eh, za nje pripravljen trpeti in to ni škodljivo za družbo, potem jim je potrebno dovoliti tem osebam pravico ugovora vesti, tudi če ne gre za služenje vojaškega roka. Zato eh, vprašanje strokovnjakom, morda posebej gospodu Rodoti, ki je sodeloval pri oblikovanju listine. Eh, Ali lahko potrdite, da v okviru tega člena lahko to tolmačimo širše, če je to potrebno, na zadeve, ki gredo preko služenja vojaškega ruka in eh, nošenje orožja in da se to uporablja tudi, ko gre za verska in filozofska prepričanja. Veliko nevladnih organizacij je zaskrbljenih zaradi tega, uh, Zdaj, ko je listina postala pravno zavezujoča, se eh, kaže, kako podrobno so stvari zapisane in nekaj je razmer in eh, situacij, ki jih je potrebno razčistiti. Potem pa drugo vprašanje in sicer direktorju Agencije za temelje pravice. Prisotni smo bili na eh, javni predstavitvi pred nekaj leti, ko je agencija začela delovati in takrat je bilo rečeno, da ta agencija ne bo mogla intervenirati v posameznih primerih, da bodo stvari samo spremljali in pripravljali letna poročila. Zdaj pa, glede na to, da ima Evropsko sodišče, sodišče v Strasburu toliko dela, ali ne bi mogli tega mandata razširiti in jim dati možnost, da preučijo primere, ko prihaja do kršitev listine. Uh, in da bi dejansko imeli tudi pooblastila za ukrepanje. Najlepša hvala. Hvala, gospod Skinner. Evropska komisija je prosila za besedo. Imate besedo, izvolite. Hvala, predsednik. E, imamo ne toliko vprašanje, ampak pripombo, ki jo je potrebno povedati v zvezi s to razpravo. Poleg tega, kar je danes dopoledne že povedala komisarka Redingova in e, poleg eh, pobud, ki so bile omenjene, eh, poteka tudi, poteka tudi neodvisne raziskave, ki jih financira komisija v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave. In sicer tukaj gre tudi za program za socialne uh, in sociološke znanosti, kjer se ukvarjajo z področjem eh, pravice varnosti in svobode in pa tudi z vlogo Evropske unije na mednarodni ravni skrbimo seveda za to, da se izsledki teh raziskav poštevajo v političnem delu v komisiji. To posredujemo tudi Agenciji za temeljne pravice in drugim mednarodnim telesom. Vendar pa mislim, da bi bili izsledki teh raziskav eh, verjetno koristni tudi za člane Evropskega parlamenta. Zato podpiramo eh, to, da bi bili tudi oni seznanjeni s temi izsledki. Pripravljeni pa smo seveda eh, vam dati to na voljo, hkrati pa so te informacije tudi na voljo na naši spletni strani. Zdelo se mi je, da je to vredno omeniti v tej razpravi. Hvala za to informacijo. Ali so še kakšno vprašanja? Morda še kakšna roka se dviguje? Če ne, pa gremo nazaj na govornike. Gospod Kjerum, gospod Jarov, gospod Rodota, gospod Čerum bi želel nekaj komentirati na, na tem vprašanju, ki so bila zastavljena. Izvolite. Much, eh. Hvala, gospod predsednik. Hvala za vprašanja in komentarje. Mislim, da je gospa Gal zelo dobro povedala in lahko bi rekli, da je to tudi pravi čas, namreč ravno zdaj se začne naša raziskava in kako, govorili ste o tem, kako to sodi v ta okvir in mislim, da je to zelo dober primer. Namreč strani, eh, parlament je zastavil vprašanje v zvezi s homofobijo, mislim, da je to res upravičeno v tem trenutku, namreč ko govorimo o horizontalni direktivi oziroma osnutku direktive, o katerem se še pogovarjamo. In prav v tem trenutku je prišla tudi naša raziskava. Torej, kako mislim, da lahko z novim parlamentom eh, in z okrepljeno vlogo, mislim, da bomo res morali sodelovati z vašim odborom toliko bolj in mislim, da je to odličen okvir, da bolj natančno eh, ugotovimo, kakšen je vaš Eh, kakšni so vaše tematike in kakšne so naše. Torej, eh, torej poročilo o homofobiji je, bilo, je prišlo zelo pravočasno, eh, ko govorimo o otrocih in prosilcih za azil in tako naprej. Resnično, mi se trudimo. Agencija se trudi in nismo še posem zadovoljni s tem, kar smo naredili. Ne želimo si le oblikovati poročil. naš namen je, da dajemo neka priporočila in da svetujemo na podlagi dokazov. To je pa seveda samo polovica dela. Hkrati moramo tudi se vključiti v procese delovanja v parlamentu, svetu in tudi morda v državah članicah na ustreznih ravneh. Ampak seveda prva zadeva pa je naš odnos do evropskih inštitucij in to moramo še doreči in izboljšati in mislim, da že iz teh sestankov, sestankov z odbori prihajajo številne dobre ideje in recimo v tem kontekstu bomo delali tudi eh, na tem, da pripravimo ustrezno pravočasna oziroma poročila. Recimo, da imamo 100 ali 200 strani dolga poročila Eh, morda ni vedno najbolje, kajti niso zelo dostopna, niso zelo pregledna stališča komunikacije in to bo gotovo izziv za nas. Razumem tudi vaše stališče, o tem je govoril tudi gospod Jarab, namreč o povezavi z mednarodnimi standardi in tudi to je izziv, lahko vam pa zagotovim, da konvencije Združenih narodov in sveta Evrope in tako naprej in tudi druga merila, drugi standardi, vse to vključujemo v zakonodajni postopek na ravni Evropske unije nasplošno. V naših poročilih tudi čim bolj skušamo upoštevati, recimo, o, ko smo govorili o otrocih eh, brez spremstva, prosilcih za azil, se skušamo, vsekakor smo se skušali sklicevati tudi na te dokumente, potem tudi v našem poročilu o manjšinah, ki je bilo predstavljeno parlamentu. Torej, v vseh teh dokumentih se skušamo resnično uh, uh, sklicevati tudi na ustrezne konvencije. Torej, obstajajo povezave, zagotovo pa lahko stvari še bolje oblikujemo. Zdaj pa, če pridem še k eh, smernici 5, ki jo so jo sprijeli uh, vodje držav in vlad namreč o integraciji evropskih standardov, torej vseh standardov v eh, evropski okvir, okvir eh, Evropske unije. Prvi del vprašanja o govoru vesti je zelo zanimiv, ampak morda bom to prepustil gospodu profesorju Rodoti. Naj samo, samo povem naslednje staro, nekdanje omrežje neodvisnih strokovnjakov je pred kakšnimi tremi ali štirimi leti izdalo mnenje o tem vprašanju, še posebej v povezavi z zdravstvom, namreč v kolikšni meri lahko zdravniki uporabijo ugovor vesti, še posebej, kar se tiče splavov in tako naprej. v zvezi z vprašanjem o sodbah. Tu gre, ko govorimo o konkretnih zadevah, lahko rečemo, da če imamo zelo hude kršitve, lahko pripravimo poročilo o kršitvah. O tem, to je bil že primer leta 2008 v primeru Pončiteli. Res pa je, da je to edinkrat, ko smo to naredili uredba je tukaj razmeroma omejujoča. Lahko pa rečemo seveda, da je v, v veliki meri stvar sveta Evrope, da te stvari nadzoruje seveda tudi eh, organi Združenih narodov in eh, drugi pogodbeni organi. Ampak o tem bi se morda lahko pogovarjali. ko bo e, uredba o agenciji spet na mizi. Takrat bi se gotovo bo prišlo do dopolnitev, morda do tega ne bo prišlo, ampak če bo razprava o dopolnitvah, bi bilo seveda dobro, da se pogovarjamo tudi o teh vprašanjih, ravno na podlagi izkušenj prvih petih let delovanja agencije. Hvala lepa, gospod predsednik. Thank you, Chairman. Hvala, gospod predsednik. Rad bi nekoliko poživil tole razpravo s tem, da se ne strinjam z nekaterimi drugimi eh, razpravljalci, ampak žal tega ne morem storiti. Popolnoma se strinjam z vsem, kar je bilo povedano. Tudi s tem, kar je povedala gospa Gal, s tem, kar je povedal gospod Mortenkerum, nič več ne morem pravzaprav dodati. Gre dejansko za skladnost z delovanjem, z standardi Sveta Evrope, z mednarodnimi standardi. To je bistveno. In seveda je to pomembno tudi stališča agencije eh, za temeljne pravice, ki je zelo dobro pozicionirana ravno zato, da upošteva vse te vidike in listino kot prvi glavni inštrument. Tu naj dodam samo naslednje. Agencija za temeljne pravice ima tu pomembno vlogo, hkrati pa ne smemo pozabiti, tudi mednarodnih instrumentov, tudi tistih, ki jih oblikuje svet Evrope in druga, drugi organi, ki sem jih že omenil, torej sam parlament, potem inštitucije za človekove pravice na nacionalni ravni in seveda Evropska komisija, ki predstavlja zakonodajne pobude. Toliko z moje strani, hvala lepa. Profesor Rodota. Profesor Rodota. Samo nekaj kratkih opomb o zelo pomembni točki ugovora vesti. Ta pravica je bila omenjena bolj v splošnem okviru, v okviru uh, svobode misli, vesti in vere. In dejansko gre tu za pravico, ki gre onkraj tradicionalnega pojmovanja ugovora vesti, namreč v zvezi z služenjem vojaškega roka in z vojsko. Bistvena zadeva tukaj je v zadnjih besedah drugega dela tega člena, desetega člena, namreč v skladu z nacionalnimi zakoni, ki urejajo uresničevanje te pravice. Zakaj je takšno besedilo? Nasplošno rečeno zato, ker imamo različno občutljivost eh, po različnih kulturah in državah članicah. Ampak bistvena zadeva danes pa je, da ta, da tradicionalni ugovor vesti do glede služene vojaškega roka, da ni vplival na temeljne pravice drugih ljudi. Če ste na primer zdravnik, in ugovarjate splavu, izvršiti splava ali pa uh, temu, da daste nekatere, torej da prekinete uh, nosečnost in tako naprej. Hkrati s tem vplivate tudi na pravico te ženske oziroma druge osebe, ki ima pravico do takšne storitve. In to lahko pelje v dve smeri, v dve, v dve rešitvi. Prvič, da izključimo pravico do ogovora vesti v takih primerih ali recimo, ko govorimo o ugovoru do splava, lahko tukaj citiram italijanski zakon, zaradi dejstva, da je splav zakonit, obstaja torej pravica zdravnika, da ugovarja hkrati pa dožnost bolnišnice, da v vsakem primeru zagotovi ustrezno storitev ženski. Torej, tu imamo težavo v tem, imamo v, težavo v intenciji morda listine. Tu gre za splošno pravico, ne za neko pravico, ki je omejena samo na specifične primere. ker pa lahko problem izhaja iz konflikta dostopa do pravic, temeljnih pravic različnih ljudi, so morda tu potrebne nekatere specifične zakonodajne rešitve. Morda bi v drugih primerih eh, lahko, v primerih ugovora vesti, eh, recimo bi lahko govorili tudi pri sodnikih in tako naprej, ampak tega se ne da sprejeti, to bi bilo nespremljivo. Thank you. I see. I see. Mr. Hvala lepa. Gospod Skinner bi rad še nekaj povedal. Izvolite. Yes, Prosim, na kratko. Ja, na kratko bom govoril. Zanima me naslednje, glede na to, kar je povedal gospod Rodota. Namreč, zakaj potem v uradnem nemškem prevodu očitno to je omejeno na eh, služenje vojaškega roka. Torej tu imamo neko dvoumno stanje. Dobro, želi kdo odgovoriti na to vprašanje? Gospod Jarab, morda. Oprostite, ne poznam nemškega prevoda, ampak eh, če pogledate v razlago eh, listine, ki je dodana listini, lahko ugotovite v pojasnilih, ki sem ga ravno kar predlagal, pomen ugovora vesti, ki sem ga ravno kar omenil. No Očitno ni drugih vprašanj, ni drugih komentarjev, torej mislim, da lahko gremo naprej na naslednji del te javne predstavitve in sicer gre za razpravo o območju varnosti. Imamo še nekaj govornikov, ki so nas počistili svojo prisotnostjo. Najprej gospod, gospod Henri Label, ki je profesor na eh, profesor na pravni fakulteti v Bajonu, eh, univerze v Poju in deželi Adur. Dobrodošli, gospod profesor. Hvala lepa. Potem sledi gospod Mikael Privo, ki je direktor agencije uh, Enar oziroma Evropskega omrežja proti rasizmu Enar in član svetovalnega odbora tretje platforme za temeljne pravice. Potem pa gospod Imen Makauda, ki je direktor oziroma vodja odbora, uh, irskega odbora za človekove pravice in končno gospod David Nichols, ki je uh, direktor Evropskega urada Amnesty International. Veseli bomo slišati strani naših govornikov, ki, naj, ki jim dajemo 8 do 10 minut uh, časa za njihove prispevke, potem pa bomo odprli spet razpravo, preden zaključimo to, naše, to našo predstavitev. Gospod Label, izvolite, najprej beseda vaša. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani kolegi. Vesel sem, da lahko govorimo o učinku, o vplivu eh, listene o temeljnih pravicah na območje svobode, varnosti in pravice. Zakaj? Namreč Številni razlogi za to so in sicer prvi je, da eh, je pravzaprav nekakšno presenečenje, ko vidim, v kolikšni miri danes nekaj, kar se je zdelo kot velika inovacija Lizbonske pogodbe, zdaj, eh, je zdaj v drugem planu, namreč ko govorimo o razvoju območja svobode, varnosti in pravice. Namreč, najprej naj spomnimo, da pred desetimi, eh, torej v teh letih, eh, je prišlo na območju svobode, varnosti in pravice do velikega razvoja, do nepričakovanega razvoja, torej v teh desetih letih, prvih desetih letih. Se tu ni govorilo o temeljnih pravicah, tu, se, tu ni bilo nekakšnega normativnega besedila, ki bi uh, omogočalo zakonodajalcem, tudi eh, sodnikom, pravosodju, da bi uporabili neko orodje. Eh, e, in edino orodje je bila ta listina. In zato sem presenečen, kako majhno vlogo se pripisuje listini od začetka uveljavitve Lizbonske pogodbe. ko, se, ko se je pogovarjalo o Lizbonski pogodbi, je listina o temeljnih pravicah bila eno, eno od temeljnih zadev razpravljavcev in pogajalcev, namreč nekatere države, Poljska, Združeno kraljestvo, so dejansko poskušale, večkrat poskušale destabilizirati oblikovanje uh, in pa izvajanje tega, kar je bilo pod francoskim predsedstvom sprejeto v Nici leta 2000. In končno besedilo Lizbonske pogodbe eh, je takšno, da smo skrili v prilogo, v nek drugi del, torej da smo skrili v prilogo to listino o temeljnih pravicah in da smo dali prednost na vides, očitno vsaj, nečemu, kar je bilo videti kot velika inovacija, torej perspektiva Evropske unije, stališča, eh, torej z upoštevanjem konvencije o človekovih pravicah in tako naprej. Prišli smo do tega, torej, da, je, da, da nismo govorili o dodani vrednosti listine eh, na ob, eh, oblikovanju območja svobode, varnosti in pravice. Torej, nekoliko minimalistično je bilo to stališče listine o temeljnih pravicah. Eh, prišlo je do neke banalizacije, kot, če, kot da bi na nek način ta listina ne prinašala nečesa pomembnega, niti Evropski uniji, niti državam članicam, kot da pravzaprav bi šlo za neko um, institucionalizacijo nekega besedila, ki ga pač že imamo, ki ga ni treba posebej braniti. Mislim, da je to huda napaka. Huda napaka najprej stališča vrednosti pomena listine o temeljnih pravicah. Gre za listino, ki ima vrednost pogodbe, ki ima pomen pogodbe. Tu je treba spomniti na to, da listina o temeljnih pravicah uh, omogoča, razvija številne pravice, ki, da, ki jih danes ni v Evropski konvenciji o človekovih pravicah in ki jih ne poznajo številne, nekatere med državami članicami. Ravno kar smo govorili o zaščiti podatkov, osebnih podatkov, o zaščiti državljanstva, o dobri, dobrem upravljanju in tako naprej, tu imamo številne zadeve, ki bodo obvezovali, zavezovali Evropsko unijo in države članice na nek nov način. Zato mislim, da je danes treba listino jemati takšno, kot je v, v njenem pomenu. Namreč še ena napaka je, da mislimo, da ta, to besedilo ne prinaša ničesar novega. Ne smemo pozabiti, da je to besedilo zavezujoče in da je upravičeno in da ga lahko eh, da se ga lahko uporablja na, v pravosodju, tako na ravni držav članic kot Evropske unije, kar pa ima lahko zelo resne posledice. Listina o temeljnih pravicah je v bistvu Evropske unije kajti uh, gre čez vse politike Evropske unije in gre torej za neko srčiko kot za oko ciklona, kajti ni nikakršne druge evropske politike, ki bi bila tako močna in ki bi hkrati tako vplivala na temeljne pravice. Seveda, območje svobode, varnosti in pravice je ravno prvo, ki ga takšna listina zadeva in na katerega bo imela posledice, za katerega bo imela posledice. Torej, z mojega stališča ne moremo še naprej ravnati tako kot doslej. Da imamo nek, eh, neko majhno omembo uh, kot nek ritual, vsakeč bomo pač omenili uh, tudi spoštovanje in seveda, da bomo govorili, spoštovanje, uh, govorili o spoštovanju subsidijarnosti in tako naprej. Ne, gre za drugo zadevo. Danes dejansko moramo sprejeti, da so temeljne pravice bistvene v transverzalno, torej da so uh, Eh, da zadevajo vse politike Evropske unije in da jih je treba upoštevati v celotni politiki Evropske unije. Zame to prinaša nove obveznosti, ki, od katerih so nekatere zelo nove in to posebej za, za eh, inštitucije in morda bi se o tem eh, pri tem pomudil v nadaljevanju. Dve zadeve bi tu povedal. Prvič, torej komisija je o tem že govorila, eh, medtem ko svet do sedaj ni pokazal ne vem kakšne skrbi, kar se tiče temeljnih pravic, še posebej, kar se tiče njegovega delovanja in posebej, kar se tiče območja svobode, varnosti in pravice. Torej, ti dve inštituciji, namreč svet in eh, eh, komisija, ki sta tu pomembna, o teh dveh bi rad govoril. Če začnemo z zakonodajalcem, in o vplivu listine o temeljnih pravicah na zakonodajalca. Kljub temu, kar pomeni, dos, kar, kakšen dosežek pomeni Lizbonska pogodba, kljub temu, da smo, šli, eh, da smo prišli do eh, soodločanja in drugih zadev, ki jih prinaša Lizbonska pogodba, imamo občutek, da se nič pravzaprav ni spremenilo in ne samo to, ampak da stvari, eh, da so še vedno nedorečene, da vidimo sicer listino o temeljnih pravicah kot pozitivno, ampak kot nekaj eh, pasivnega. Da imamo tu nek seznam, ki ga seveda moramo upoštevati, spoštljivo z njim ravnati, ga prebrati spoštljivo, ga omenjati kot je nekoč pri umetnostnem drsanju govorilo o obveznih figurah, tiste, ki so bile obvezne, eh, potem pa smo šli, torej tiste so bile nekaj samoumevnega, potem pa smo šli na resne zadeve. In tu imam občutek, da je listina o temeljnih pravicah eh, ima nek, na nek način to simbolično vlogo, Evropska unija spoštuje temeljne pravice, to že rečemo, potem pa gremo na resne zadeve. In tu mislim, da obstajajo nekatera tveganja, da pride eh, torej, da bomo imeli težave s takšnim pogledom in eh, morate razumeti, da tu ne bom zelo pazil na besedo, odkrito vam bom povedal, namreč prvo tveganje, ki ga vidim, je, tehnokratski pristop do temeljnih pravic. To, kar se je dolgo dogajalo v Evropski, Evropski uniji, namreč govorimo o, o presoji vplivov. Vse smo povedali s tem, s tem, s to besedno zvezo. Ko recimo, ko govorimo o presoji vplivov pri otrocih, ki želijo se eh, priti spet do svojih staršev in tako naprej. Ali nam je presoja vplivov preprečila, da bi tu bile nekatere težave, ali smo z presojo vplivov rešili zadeve in šli, lahko gremo potem naprej? Ne, presoja vplivov ni dovolj. Torej, prvi, prvo tveganje je tehnokratski pristop. Drugo tveganje, tako imenovano, bi rekel, angelsko, uh, angelski pristop. Uh, žal mi je za tolmače in prevajalce tukaj, namreč to, čemu, to, čemu v, v francoščini uh, rečemo, ko, ko popopramo vsako zadevo z temeljnimi pravicami, hkrati pa ni nič iz tega konkretnega. Ne vem, če je to zelo. Z, eh, ne vem, če. Torej, želimo si, da bi listino jemali za to, kar resnično pomeni. In tu sta dva izziva, skušal bom ne, biti nekoliko krajši. Najprej tehnični izziv in potem politični izziv. Tehnični izziv, kakšen je? Evropska unija bo kmalo prišla do tega, da bo potrebovala nek preventivni mehanizem, in tu govorim kot ustavni profesor ustavnega prava, to sicer ponekod poznamo, potrebujemo torej neko preventivni nadzor nad ustavnostjo. In ko govorimo o listini o temeljnih pravicah, je treba za to, da se izognemo, da bomo post festum nadzorovali, moramo predvideti vnaprej neke mehanizme, ki bodo omogočali skladnost besedil, ki jih sprejemamo z to listino o temeljnih pravicah. To je še toliko bolj pomembno za območje svobode, varnosti in pravice, namreč posebnost tega območja je taka, da imamo tu nekatere uh, uh, zakonske tekste, ki se posredno uveljavljajo. Imamo uh, dokumente, torej akte, ki se morajo kasneje uveljaviti na nacionalni ravni, imamo prenos zakonodaje, uh, In tu lahko pridemo do te potrebe, da jasno ovrednotimo besedila Evropske unije, ki jih sprejemamo. Kar pa se tiče tehnične, iz, tehničnega izziva, še vedno tehničnega izziva, ne smemo pozabiti, da je območje svobode, varnosti in pravice, da počiva na še nekem drugem načelu, namreč medsebojnem priznavanju in kako želimo, da bo to delovali, delovalo, če se ne strinjamo o zaščiti temeljnih pravic. In pa drugo načelo, kar se tiče zaščite podatkov, je načelo razpoložljivosti. Tudi ta ne bo mogoča, če ne bomo imeli temeljnih pravic kot nekega skupnega imenovalca. Še en tehnični izziv za zakonodajalca mislim, da je zelo pomemben. Eh, tu govorimo o agencijah Eurojust, Europol, Frontex in tako naprej, ki morajo spoštovati temeljne pravice in tudi njihovo delovanje, torej imeti, moram to imeti upisano v samo središče. Imamo recimo patruljo Frontexa, ki prestreže ljudi, ki prihajajo iz Libije ali Senegala. Ali upoštevamo tu listino o temeljnih pravicah? Kako je s tem? Kar pomeni tehnično, in še bom govoril o tem, stališča sodnikov, torej tehnično je tu eden velik, velikih izzivov za zakonodajalca in za ta parlament, je, da ugotovimo, kako oblikovati, kako splesti neko pajkovo mrežo, kjer bomo v povezavi z nacionalnimi parlamenti in z inštitucijami, ki po državah članicah, tako kot v EU, skrbijo za zaščito nekaterih pravic, recimo posebej tu govorim o eh, administrativnih eh, eh, inštitucijah, ki zagotavljajo zaščito podatkov. Torej, da imamo neko mrežo med temi, zato, da bo tisto, kar so izražene pravice, postalo nekaj konkretnega na ravni Evropske unije in držav članic. Tu pa pridem do drugega izziva, ki zadeva zakonodajca, zakonodajalca. Gre za politični izziv in to moramo sprejeti, ne sme nas biti strah. Namreč izziv avtonomnosti najprej. Treba je namreč sprejeti in jasno povedati, da je listina o temeljnih pravicah neke, nek poseben dokument z prečnim vplivom na vse politike in da se mora razviti, da mora zaživeti svoje življenje povsem avtonomno. Ne pa se skrivati za nekimi drugimi besedili o zaščiti, mednarodnimi besedili o zaščiti pravic. Skupnostna logika in pa metode so nam omogočile, da smo v teh 50 letih oblikovali Evropsko unijo na podlagi nekih pravil, skupnih vrednot in zato tega ne smemo pustiti, da bo zbledelo v nekih inštrumentih, ki so jih naredili v drugih inštitucijah. In zato ta listina potrebuje neko podporo, zato da bomo povdarili identiteto Evropske unije tudi s tem v vseh mednarodnih odnosih, kar se tiče zaščite temeljnih pravic, kot so moji predhodniki že povedali. In s tem pridemo do drugega izziva, tudi političnega, namreč izziva povezanosti z drugimi instrumenti. Namreč ali moramo tu razmišljati o povezavi z drugimi mednarodnimi instrumenti, ki, za, eh, ki ščitijo temeljne pravice. Tu imam takoj v mislih seveda Ženevsko konvencijo. Ali lahko še naprej govorimo o tem, da pravica do azila in tako naprej, da, so, da je to skladno z Ženevsko konvencijo. Da sprejemamo neko zakonodajo, ki iz, iz tega izhaja, hkrati pa se ne držimo tega besedila. To so tehnični problemi. Komisija mora počakati do leta 2012, da bo izpeljala ustrezno, da bo pravila uh, eh, pregled medtem ko bi že moral biti opravljen. Še en primer, kar se tiče povezave listine o temeljnih pravicah z konvencijo o človekovih pravicah. Seveda, te stvari so povezane, ampak mislim, da je treba listino o temeljnih pravicah. Ne želimo si, da bi, da bi bila listina samo nek klon konvencije o človekovih pravicah. Ne, to je napačen pristop. Zakaj? kajti, zakaj? Ker dva, te dve besedili ne sopadata posem. Imamo 12 novih pravic v listini, ki ne obstajajo v konvenciji. Prav tako je to napaka zato, ker je logika obeh svetov drugačna. Imamo pravi čudež v tem, da je listina prišla do zaščite pravic, ki jih, ki jih daje. Ampak a lahko resnično verjamemo, da so eh, avtori konvencije o človekovih pravicah iz, let, iz 50-ih let, da so takrat razmišljali recimo o pravicah homoseksualcev, transseksualcev, o eh, pravici do, eh, o zaščiti podatkov, o pravici do posvojitve in tako naprej. Torej, vse je zdaj odvisno od posameznega sodnika, ki mora ustrezno interpretirati stvari, kakor pač družba od njega to zahteva. In seveda ta logika pretekla nima ničesar s tem današnjim. Današnja logika Evropske unije nima nič s tem. Zakaj? zato ker je logika Evropske unije, in to je še toliko bolj eh, relevantno v območju svobode, varnosti in pravice, je, da imamo neke pravice in neke norme, da ustvarjamo te zadeve. In, način, in tu imamo pa način razmišljanja, ki je povsem drugačen. Zato moramo razumeti, da je listina o temeljnih pravicah intimno povezana z podelitvami pravic, o katerih govorimo tukaj. Recimo v Evropskem parlamentu ne, moremo, ne morete glasovati o evropski zakonodaji, če nimate hkrati nekega eh, krovnega besedila, ki usmerja takšno zakonodajo. In tu ne moremo recimo eh, se sklicevati na eh, konvencijo o človekovih pravicah. No in končno, potem pa, gospod predsednik, bom eh, zaključil, eh, vam bom predal besedo. Eh, Eh, še zadnji izziv, o katerem bi rad govoril stališča zakonodajalca, je tudi izziv odgovornosti. Treba bo oblikovati strategije spopadanja z svetom, s komisijo, zato, da bo listina uveljavljena. Uh, imeli smo že velik uspeh na nekaterih področjih in včasih bo treba iti pred sodišče. Ne zato, da boste zmagali, ampak zato, da bo sodišče okrepilo pomen listine. In končno, ko govorimo o tej odgovornosti, je tudi to, da se ne umikamo. Da, da, eh, da se, da, da, recimo tu govorim o agencijah, imamo agencije z nekimi pristojnostmi, mandati in tako naprej, ampak to niso politični mandati. Politični mandati so pri predstavnikih ljudi v parlamentu. Torej, pod vsemi temi pogoji eh, je vpliv na sodnike, o katerem sem že govoril, torej tu lahko razumemo, kako to vpliva na sodnike in samo še dva stavka v zvezi s tem. Namreč mislim, da danes parlament se mora spopadati predvsem z uh, uh, upoštevanjem konvencije o človekovih pravicah. Razmišljamo o naslednjem. Sovpadanje dveh besedil, torej dve besedili ne sovpadata in tu imamo velike probleme. Dva problema. Prvič, kar se tiče javnega reda. Veste, da se s temi stvarmi ne more ukvarjati sodnike Evropske unije. Tu imamo uh, eh, eh, zadržek glede pristojnosti. In sodišče o človekovih pravicah v imenu javnega prava se sklicuje na konvencijo. Torej imamo nek schizofren sistem, kjer svojemu sodniku preprečujemo, da bi se ukvarjal z javnim redom, pri tem pa sprejmemo, da nek drugi zunanji sodnik, tisti v Strasburu namreč, lahko o tem razsoja. To je prvi problem. Drugi problem. Evropsko sodišče za človekove pravice ima nek subsidijarni nadzor, pride na vrsto potem, ko je vse drugo propadlo. In ko govorimo o tej subsidijarnosti, Mislim, da gre tu za velik izziv, stel, izziv stališča pogajanj. Zakaj? Res bom s tem končal. Ko govorimo o uh, piramidalni, hierarhični študiji prava, te stvari so mimo. Seveda imamo neke hierarhije. Ampak, ko govorim o skupnostnem pravu, Lahko rečem, da, seveda, eh, da so pogodbe na vrhu piramide, ko govorim o eh, svojem ustavnem pravu, francoskem in tako naprej, pa lahko rečem, da je to na vrhu piramide zakonodaje, ki jo uporabljam. In to velja povsod. Pristop, ki ga imamo danes do prave, je pluralističen pristop. In ta pluralizem je treba predpisati. Če pogledate temeljne pravice, danes nacionalni sodnik in eh, vrhovna sodišča na nacionalni ravni, ustavna sodišča držav članic, eh, eh, Evropsko sodišče, vsi ti bodo uporabili listino o temeljnih pravicah in jo upoštevali. Presenečen sem, da nihče ne podari naslednjega, kaj se namreč lahko zgodi, ko nek običajni sodnik v Španiji, Franciji, Italiji, ko jo bo vzel listino, in bo zahteval nje, njeno interpretacijo ali pa jo bo interpretiral sam. Torej, kako bo s tem? Torej, potrebujemo neko sodelovanje med sodniki za to, da bo listina o temeljnih pravicah resnično učinkovita in to bo bistveno vprašanje. Morda bomo na koncu prišli do tega, da bo tudi pravosodje na ravni Evropske unije se razvilo in začelo igrati svojo vlogo tudi ustavnega sodstva in na ta način, da bo zaščitilo tudi temeljne pravice. Po mojem mnenju bo to cena za to, da bo identiteta Evropske unije in da bodo njene vrednote ustrezno upoštevane. Hvala lepa. Merci. Merci, profesor. Hvala lepa, gospod profesor. Zelo dobro predstavitev ste imeli. Postavili ste več zanimivih vprašanj in zelo vseobsegajoče ste predstavili izzive, ki nas čakajo v prihodnih letih, glede na prihodnost listine. Torej, to so res vprašanja, ki bodo še relevantna v prihodnosti. Zdaj pa bi dal besedo gospodu Mikaelu Privoju. Hvala, gospod predsednik. Najprej se želim zahvaliti odboru Libe za to, da imam priložnost, da spregovorim pred tako imenitnimi gosti. Še enkrat se pa vam opravičujem, ker sem se včeraj prehladil in morda ne bom vedno jasen. Vsekakor pa je profesor Lavil podal zelo izjemno predstavitev. Svojo predstavitev bom predstavil v treh točkah med drugim tudi to, kako je listina spremenila obvezojočo naravo in tretjič, kako se to povezuje z politikami na področju območja varnosti, svobode in pravice. Prvo točko bom opustil, mislim, da. Mislim, da o tem nima smisla več govoriti, zato bom govoril o drugi točki, kaj se je spremenilo z vidika nevladne organizacije. Slišali smo torej, da je Lizbonska pogodba uvedla listino o temeljnih pravicah v primarno zakonodajo skupnosti, ampak nima ločenega pravnega obstoja in to ustvarja negotovosti v zvezi z tem, kako naj ta listina velja v zvezi z pogons, Lizbonsko pogodbo. Zagotavlja pa seveda zaščito pravic na mednarodni ravni. EU institucije in države članice morajo spoštovati temeljne pravice, ki so določene v listini pri izvajanju določb zakonodaje skupnosti. Poleg tega posamezniki in nevladne organizacije sedaj lahko se sklicujejo na določbe iz listine. Zaradi tega se nekatere države članice bojijo, da bodo njihovi sistemi ogroženi zaradi listine. Ne glede na to, pa so omejitve v 51. členu takšne, da listina ne določa novih pristojnosti za EU, to so se bale Velika Britanija in Poljska. Morda bodo lahko določene pravice imele občutne učinke na dolgi rok, še posebej, če naj bi se vključevale v nacionalno zakonodajo. Upoštevati pa je treba, da so nekatere države članice zadržane in ne želijo v celoti sprejeti zakonodaje o enakosti in to pošilja jasno sporočilo, da je pogovor o temeljnih pravicah le politično besedičenje, saj vidijo, da lahko veliko zaslužijo z neenakostjo. Listina prav tako zagotavlja enakoredne pravice na področju enakosti, tako za javnost kot za zasebne odnose. Ščiti pred javnimi organi in drugimi posamezniki, vendar odkar ta listina velja, ni jasno, ali bodo ti ljudje imeli enake pravice v zvezi z določbami listine kot druge, drugi zasebni akterje. Ne glede na nacionalnost, z izjemo 21. člena, ki prepoveduje diskriminacijo na podlagu nacionalnosti, moramo upoštevati, da ta določba velja samo za državljane EU. Pravice, ki jih vključuje listina, niso nove pravice, vendar opozoriti je treba, da še niso bile vključene v zakonodajo skupnosti na tako jasen in nedvoumen način, če osebe, kar zadeva pravico do nediskriminacije na podlagi rase ali etničnega izvora, kajti to je sedaj priznano kot temeljna pravica. Določbe listine lahko torej predstavljajo osnovo za konkretne ukrepe nevladnih organizacij na področju delovanja proti diskriminaciji in proti rasizmu. Poleg tega, še vedno v zvezi z bojem proti diskriminaciji, to s tem se ukvarjamo mi, moramo upoštevati, da je listina zelo napredna v področju uporabe in jeziku. Prepoveduje kakršnokoli diskriminacijo na podlagi spola in tako naprej in vključuje tudi odprto klauzulo, kakršnakoli diskriminacija je prepovedana na kakršnikoli osnovi. In zadnjič oziroma končno bodo imele nevladne organizacije priložnost, da se borijo na tem področju in zaščitene bodo z zakonodajo EU. Na koncu želim povedati še to, da je klauzula proti diskriminaciji samostojna klauzula in je neodvisna od drugih določb v listini. Zaradi tega ima dodatno težo pri boju za enakost v Evropi. Najpomembnejše pa je to, da pogodba sedaj prvič vključuje tudi pravice tistih, ki pripadajo manjšinam. To načelo skupaj z preomenjenimi lahko še posebej reši to težko stanje, s katerimi se soočajo Romi v vzhodnji Evropi. To pa velja tudi za manjšine drugih držav članic. Point, In tretja točka, potencijalni pliv listine. Listina je sedaj v primarni zakonodaji pravnega reda Unije. Zato morajo države članice ravnati v skladu z listino in to se zahteva za veljavnost in zakonitost sekundarne zakonodaje. Listina vključuje številne določbe, ki bi lahko bile omenjene v zvezi z določenimi vidiki azila in priseljevanja. 19. člen, na primer, prepoveduje izročitev, če se pojavi tveganje, da bo oseba ubita, mučena ali kakorkoli drugače nehumano obravnavana. Vključuje tudi prepoved za diskriminacijo proti priseljencem in njihovim partnerjem. Komisarka Redingova je danes še enkrat zelo jasno povedala, da želi vzpostaviti ocenjevanje z vidika temeljnih pravic v zvezi s katerokoli novo zakonodajo EU. Mislim, da če bi se to resno izvajalo, ne samo z običajnim pristopom formalnosti, to se večkrat dogaja pri presojih plivah na osnovi spola. To lahko zagotovi močno orodje, ki bo temeljno vplivalo na zakonodajo EU. Kot predhodni sklep lahko ugotovimo, da je vpliv takšnih procesov na listino zelo težko oceniti, kajti to bo v končni meri odvisno od razsodišča. Upam pa, da se lahko zanesemo na to, da vsi vemo, da to vpliva na vedno več ljudi. Tudi sami lahko hitro postanemo invalidi, kadarkoli lahko spremenimo spol in svojo spolno usmerjenost. Prav tako tudi versko prepričanje. Spremenimo lahko tudi barvo kože do določene mere in lahko se znajdemo v manjšini, glede na to, kje živimo. Boj za človekove in temeljne pravice ni torej boj neke majhne skupine ljudi, ampak je to boj vseh ljudi. Če bomo vsi to upoštevali, potem smo prepričani, da bo listina še bolj obvezujoča in imela še več pomena. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Preden nadaljujemo s preostalima govornikoma, gospod Enčijo želi spregovoriti, ima vprašanje za ta dva govornika, potem pa bomo nadaljevali. Gospod Enčijo. Najlepša hvala, predsedujoča. Najprej naj se zahvalim profesorju Labeju. Njegova predstavitev je bila sicer kratka, ampak eh, mi je vendarle ponudila veliko odgovorov na vprašanja, ki sem si jih zastavljal. V osebnem imenu in v imenu kolegov bi vas zato prosil, da v nadaljevanju tesneje sodelujete z nami in da nam morda tudi pisno posredujete vaš prispevek in rezultate vaših študij tako da bo eh, Evropski parlament lahko tudi ob upoštevanju vaših eh, izsledkov sprejemal odločitve. Imam kratko vprašanje povezano z vsem tem, kar ste eh, povedali. Namreč, ali je mogoče vnaprej napovedati nek trenutek, nek datum, do katerega bo listina o temeljnih pravicah vsega, Eh, prenešena v prakso v vseh državah članicah. In eh, pomankljivosti, ki ste jih do sedaj ugotovili v teh postopkih, eh, ali mislite, da jih bo mogoče hitro odstraniti ali pa bomo potem kasneje ugotovili, da naši posegi niso bili ustrezni in da pomankljivosti nismo odpravili. Hvala. Hvala, gospod Enčiju. Kdo želi odgovoriti na to vprašanje? Hvala lepa za vaše lepe besede. Predsednika sem opazoval s kotičkom očesa, zato sem vedel, da moram hitro končati, še posebej, ko sem govoril o vprašanju pristojnosti. Kar zadeva listino. Mislim, da bi morali vedeti, da ne spreminja pristojnosti Evropske unije. V bistvu to pomeni, da Evropska unija preprosto upošteva številne stvari, ki že obstajajo. Nisem imel časa, da bi se spustil v podrobnosti, ampak večkrat so omenjene človekove pravice, imamo na primer sodno prakso Evropske unije. Upoštevati pa moramo tudi ustave posameznih držav članic in listina mora biti v skladu s tradicijami, ustavnimi tradicijami držav članic. Ko govorimo torej o izvajanju listine, govorimo o stvareh, ki že obstajajo, na srečo, kaj te smo zelo srečni, da govorimo o da živimo v demokratičnih državah, kjer je smrtna kazen prepovedana in imamo številne prednosti. Ampak po drugi strani pa je treba upoštevati tudi dinamično naravo listine, pravično in dobro administracijo. To je načelo, ki lahko gre zelo daleč. In to drži tudi v tem organu. Potreba po preglednosti je zelo pomemben pogoj. Obstajajo pa seveda še druge, oziroma drugi pogoji. Drugo vprašanje, ki ste ga zastavili, je bilo v zvezi s tem, kako listina sovpada z drugimi pravnimi instrumenti na mednarodni ravni. Moje mnenje je, da bi tukaj morali biti zelo previdni. Ne smemo iti predaleč, prehitro. Kar zadeva pristop Evropske unije k listini o temeljnih pravicah, Veliko smo slišali o sodbi sodišča za človekove pravice. In to je popolnoma razumljivo, kajti jasno je, če bi 27 držav članic imelo različne pristope, potem bi se res lahko znašli v resničnih težavah. Nismo pa veliko slišali strani evropskih institucij in strokovnjakov, ki delajo v institucijah. Mislim, da gre za neravnovesje pri tem, da bi želeli ohraniti to konvencijo o človekovih pravicah in sodno prakso sodišča za človekove pravice, ob enem pa ohraniti Evropsko unijo, Evropsko zakonodajo in status evropskih sodnikov. Po mojem mnenju bi bilo zelo dobro, da bi Evropska unija preučila to točko, zato da bi lahko z mehanizmom preverjen preučili morebitne prednosti in pomankljivosti, preden bi sprejeli nadaljne ukrape. Gospod Bonišo je včeraj napovedal, da bo Evropsko sodišče danes podalo sodbo in pravkar sem prejel tekstovno sporočilo, da je sodba objavljena na spletni strani. To je zelo pomembno vprašanje v Franciji. Visoko prizivno sodišče v Franciji je to predložilo Evropskemu sodišču, zadeva pa dva Alžirca, ki sta bila aretirana med preverjanjem identitete, bila sta pridržana. Francoska država pa je želela vedeti, ali jih je treba izpustiti ali ne. Z ustavnega vidika imamo precedens ustave. Francoski zakonodajalec je določil, da to prevlada nad drugimi vprašanji in visoko prizivno sodišče v Franciji je razsodilo, da Evropskemu sodišču ne more preprečiti, da preveri, ali so bili izpolnjeni pravni pogoji Evropske unije. Evropsko sodišče je pravkar podalo svojo sodbo in podprlo je visoko prizivno sodišče v Franciji. To je eno od vprašanj, ki zadevajo listino o temeljnih pravicah. Evropski zakonodajalci, nacionalni zakonodajalci in sodniki na vseh ravneh morajo vprašanja rešiti med seboj, zato da bomo lahko ustrezno odgovarjali na zastavljene vprašanja. Imamo skoraj enake organe na nacionalni ravni kot na evropski ravni. Kar zadeva listino o temeljih pravicah. To je skoraj enako ni pa enako. Zato moramo poskrbeti, da bodo stvari dobro usklajene. To je zelo velik izziv. Če nam to lahko uspe, potem mislim, da nam bo to pomagalo pri spodbujanju evropske identitete. Če ni drugih vprašanj, vendarle, ja, še nekaj dodatnih vprašanj. Gospa Vjažat. Euh. Oprostite, gospod predsednik, da sem se nekoliko pozno zbudila. Tudi prišla sem nekaj kasneje, oprostite. Torej, žal nisem uspela slišati celotnega prispevka, eh, vašega prispevka. Nisem velika pristašica listine o temeljnih pravicah, ker mislim, da gre z, pri njej pogosto zato, da je eh, zunaj okvira konvencije o človekovih pravicah. Ni pa to vedno res in še posebej, kar se tiče zaščite podatkov, ni tako. Veste, da so naši izzivi takšni v tem trenutku, torej imamo danes recimo pred sabo vprašanje SWIFT, sporozuma SWIFT in tako naprej in rada bi vedela nekaj več o tem, kaj mislite o tej zadevi. Ki se mi zdi, zadevi, ki se mi zdi bistvena za to, da Eh, vzpostavimo strezno zakonodajo in pravo na ravni celotne Evropske unije v, zvezi, v tej zvezi. No, ne bom uh, šel preveč v to, razumem, da je to predvsej občutljiva zadeva. Bom pa skušal vendarle predvsej odkrito govoriti o tem. Namreč, mislim, da je ena pomembnih lekcij, ki jo uh, daje konvencija o človekovih pravicah, pravicah in ki je tudi relevantna za listino o temeljnih pravicah, je namreč ideja, da se zaščita temeljnih pravic ne konča na naših mejah. In da imamo torej neka, neko ekstrateritorijalni doseg temeljnih pravic, ki zahteva, da v naših odnosih z tretjimi državami naše vrednote, vrednote, ki jih spoštujemo v Evropski uniji, ravno tako uveljavljamo z isto močjo. In prav to je namen SWIFT-a in razprave o SWIFT-u. In mislim, da na tem področju ampak resnično ne bi si želel iti pregloboko v to občutljivo področje. Mislim, da tukaj Evropski parlament e, upošteva vse tisto, kar ima kot pristojnost. Torej, e, v nasprotju morda z nekaterimi drugimi inštitucijami, ki se temu niso tako posvetile na tak način. In mislim, da je lekcija, ki se jo danes pravzaprav učimo, to, kar se danes učimo, kajti tu ne smemo postavljati pod vprašaj namenov sistematičnih eh, namenov naših partnerjev, ampak mislim, da tisto, kar bomo zdaj ugotovili, kar se bomo naučili, bo izjemno pomembno vplivalo na prakse, na metode, ki smo jih poznali prej in jih pošteno spremenilo. No, ampak ali smo dovolj ponosni eh, in ali se zavedamo, da se nekatere stvari pa rešujejo drugot, v sosedstvu, recimo v svetu Evrope. Mi se nismo uspeli z nekaterimi zadevami spopasti niti na ravni držav članic, niti na ravni Evropske unije. Potrebovali smo nekoga tretjega, ki nam je pokazal in povedal, lete, takole se delajo stvari. Imamo namreč eno veliko zmedo zdaj, oziroma velik, velik pretres. Danes namreč zaradi vpliva evropske zakonodaje in prava danes upoštevamo predvsem konvencijo o človekovih pravicah, jutri pa tudi listino o temeljnih pravicah in morda bomo prišli do obrnjene situacije. Lepa sodba eh, Strasburškega sodišča proti Združenemu kraljestvu, ki zadeva protiteroristično zakonodajo, je primer po londonskih atentatih. Namreč to zakonodajo je, ta zakonodaja je bila obsojena, to je prišlo pred Strasburško sodišče. In Evropsko sodišče pravica, za človekove pravice je iz hipokritično, licemersko izjavilo, Eh, lepo je, da neka država postavlja pod vprašaj svoje sodnike pred mano. To, to je bil velik trenutek, da je Evropsko sodišče za človekove pravice spomnilo britanske uh, uh, oblasti, da morajo spoštovati človekove pravice. Torej, včerajšnje življenje je za nami, danes je nov svet, danes je novo življenje v katerem zakonodajalci in pravosodje morajo delovati skupaj in imeti skladne interpretacije zadev. Jasno je, da je zunanja politika, ki je tudi stvar sodišča danes, ko govorimo recimo o eh, ohranjanju miru v drugih državah, tudi vse to je povezano s tem. tudi zadeve v zvezi z migranti, recimo zunaj teritorijalnih voda EU in tako naprej. Te stvari so stvar ravno vas, parlamenta, zato, da, bez, da boste omogočili, da tisto, kar se dogaja drugot, da bo ustrezno obravnavano, ne ekonomsko in tako naprej. To so izjivi tudi za vas in prav za vas. In mislim, da je listina o temeljnih pravicah resnično avtonomen dokument, ki jo morate Eh, razvijati in morate zagovarjati prav tukaj pri vas, brez vsakih omejitev. Hvala lepa. Če so še kakšne druga vprašanja, če jih ni, pa gremo naprej po dnevnem redu in dajem besedo gospodu Imenu McAudi, ki je eh, vodja. Uh, skupine inštitucij, nacionalnih inštitucij za človekove pravice. Hvala lepa. Vesel sem, da sem danes tukaj, da lahko spregovorim o vprašanju varnosti. Zelo vesel sem, da je, bil, da je bila tudi Irska komisija za človekove pravice povabljena, da danes spregovorim. Nacionalne institucije za človekove pravice so samostojni organi, ki imajo namen spodbujati in varovati človekove pravice. So neodvisne od vlade in neodvisne od civilne družbe. Zato predstavljajo tako imenovan tretji prostor. Evropska skupina teh institucij, ki Irska komisija predseduje že od leta 2006, predstavlja 34 institucij iz vse Evrope. 20 jih ima tako imenovan status A v skladu z načeli Združenih narodov o statusih nacionalnih institucij, to so pariška načela. Nekatere od teh institucij so države članice držav Evropske unije, druge pa so zunaj Evropske unije. Nacionalne institucije za človekove pravice predstavljajo rastoč trend v pravo človekovih pravic na mednarodni ravni, za povezovanje mednarodnih standardov in spremljanje na nacionalni ravni. Izvajajo številne pomembne naloge, vključno z pregledovanjem osnutka, osnutkov zakonodaje ali so skladni z standardi za človekove pravice, izvajajo preiskave in služijo kot prijatelji sodišč, spodbujajo pa dviganje zavedanja in izobraževanje na področju človekovih pravic. Nacionalne institucije za človekove pravice so ključni akterji v sistemu Združenih narodov. Vseeno pa vidimo, kako pomembne vloge imajo te institucije na, v okviru Evropskega regionalnega sistema. Evropska agencija za temeljne pravice je spoznala in priznala njihovo vlogo pri oblikovanju trdnih odnosov z nacionalnimi institucijami za človekove pravice. Te institucije imajo ključno vlogo v zvezi z Agencijo za temeljne pravice, kajti omenjene so v statutu. Agencija institucije vključuje tudi v svoje posvetovanja, vključno z letnimi srečanji in nacionalnimi institucijami iz EU. V nedavnem poročilu z nazivom nacionalne institucije za človekove pravice v državah članicah EU, kako ukrepiti temeljne pravice in njihovo arhitekturo v EU, je agencija podprla vzpostavitev in ukrepitev teh institucij v vsaki državi članici EU, zato da bi zagotovili konsistentnost in neodvisno spremljanje ter zaščito človekovih pravic po vsej Evropski uniji. Trenutno ima samo deset držav članic nacionalne institucije, ki so skladne z pariškimi načeli. Dodatnih šest nacionalnih institucij ni popolnoma v skladu s pariškimi načeli, ampak izpolnjujejo nekatere pokoje. Poleg tega poročilo agencije priporoča, da bi institucije morali podpirati, zato da bo učinkovito sodelovanje na evropski ravni in na mednarodni ravni, zato da bi lahko spremljali, spodbojali in ščitili človekove pravice, vključno s tem, da bi vzpostavili sekretarjat za to, da bi podobne skupine lahko ustvarjali druge po svetu. V celoti podpiramo ta priporočila agencije in tudi z vidika instituti lahko povem, da je vključitev agencije EU z institucijami model, kako bi morali sodelovati z regionalnimi organi in veselimo se že, da se bo to na, ta odnos nadaljeval tudi v prihodnih letih. Potem, ko je začela veljati Lizbonska pogodba in kot, ko je začela veljati listina o temeljih pravicah, ključno s pristopom Evropske konvencije za zaščito človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je zelo pomembno, da se vloga institucij prizna na ravni EU zato še posebej pozdravljamo priložnost, da lahko danes pregovorimo pred vami. Nedavni dogodki so pravice in svoboščine postavili v osrčje Evropske unije, zato ker bodo temeljne pravice jasnejše in bolj vidne, pod bo listina EU pomagala razviti koncept državljanstva Evropske unije in ustvarila bo območje varnosti, svobode in pravice. Tako bomo ukrepili pravno varnost v zvezi z zaščitenjem temeljnih pravic kajti v preteklosti so zaščito zagotavljale le sodne prakse Evropskega sodišča in šesti člen Evropske pogodbe. Poleg tega pa je sedaj Evropska unija pristopila k pogodbi in zaradi tega bodo nacionalne institucije imele dodaten sodni pregled na področju zaščite temeljnih pravic v EU. So akteri na nacionalni ravni, zato so te institucije v ospredju zaščite človekovih pravic in Videti bi jih morali, kakor se to dogaja na ravni združenih narodov, kot pomembne partnerje pri zagotavljanju združljivosti z nacionalno zakonodajo in mednarodnimi standardi. Lizbonska pogodba je dvignila standard zaščite človekovih pravic, zato moramo zagotoviti, da bo to vključeno v oblikovanje politik že od samega začetka. In komisarka Redengova je podala nekaj zanimivih izjav v zvezi s tem danes zjutraj. Številne zakone in politike, ki se oblikujejo na ravni EU, e zadevajo človekove pravice in spadajo v pristojnost nacionalnih institucij pri oblikovanju politike v zvezi z priseljevanjem azilom in trgovanjem z ljudmi, morajo evropske institucije popolnoma upoštevati vse ustrezne mednarodne standarde in zagotoviti, da so te politike v skladu z človekovimi pravicami. Pogosto so tisti, ki so odgovorni za varnost, tisti, ki se soočajo z človekovimi pravicami vsak dan, ne glede na to, ali se spopadajo z prosilci za azil ali s tistimi, ki trgujejo z ljudmi. Zato je zelo pomembno, da države članice in EU izšolajo svoje uradnike, zato da bodo lahko izvajali standarde na področju človekovih pravic v praksi. Zato je Irska komisija sprožila pilotni projekt za izobraževanje na področju človekovih pravic za civilne in javne službence na Ircem. Preden zaključim, želim toplo pozdraviti imenovanje komisarje Redingove in pozdraviti tudi nov portfelj pravice temeljih pravic in državljanstva. Ta nov portfolio bo pomagal Evropski komisiji na pomembnem področju preučevanja človekovih pravic pri oblikovanju politik in zakonov EU. Že povem vam lahko, da se bo Irska komisija srečala s komisarko 31. augusta, zato da bi lahko ugotovili, kako lahko sodelujemo. Sem predsednik Evropske skupine nacionalnih institucij za človekove pravice in tudi Irske komisije, zato sem zavezan k temu, da bomo okrepili sodelovanje in nacionalnih institucij z nacionalnimi in regionalnimi standardi in tudi z Evropskim parlamentom ter komisijo EU. Danes zjutraj sem slišal zanimiv predlog. Ta to priložnost vidimo kot pomemben korak v pravo smer. Za še enkrat se vam zahvaljujem za povabilo in veselim se že nadaljnega sodelovanja z vami v prihodnosti. Hvala lepa. In še zadnji govornik bo gospod David Nichols, izvršni direktor Amnesty International za področje EU. Uh, hvala lepa, hvala lepa, da ste povabili Amnesty International, da spregovori danes do povdan. Želim se pa vrniti na to, kako lahko Evropski parlament in civilna družba izkoristita to listino v prihodnosti, zato da bi držav, evropskim institucijam pomagali pripravljati kar najboljšo zakonodajo. Najprej pa želim povedati nekaj splošnih zadev, ki jih prav gotovo upoštevamo, ko preučujemo listino. Prva točka je naslednja. To je prvi dokument, ki združuje kulturne, civilne in ekonomske pravice skupaj. Je prvi obvezojoč dokument, ki je temu namenjen. Zato je zelo pomemben za nas v Amnesty International in za celotno gibanje za človekove pravice. Želimo zagotoviti, da se bodo upoštevale vse pravice. To je še zelo pomembno pri razlaganju vprašanja človekovih pravic evropskim državljanom. To je pa pomembno tudi z vidika splošnih politik na EU ravni. Druga točka, ki jo želim omeniti, je naslednja. Nekoliko se moram ne strinjati s tem, kar je povedal gospod Lebel nam se dokument ne zdi posebej revolucionaren, ampak potrjuje zaveze, ki jih je Evropska unija že podala v zvezi s človekovimi pravicami, torej zaveze in obveznosti, ki se jim je Evropska unija zavezala na mednarodni ravni. S tem se strinjam tudi s tem, kar je povedal gospod Jarab, kar zadeva sklicovanje na mednarodno pravo in na to, kako pomembno je, da Evropska unija ne uporablja samo določb v listini, ampak da mora podati čim več sklicevan na določila in določbe v mednarodni zakonodaji, iz katerih to izhaja. To je še posebej pomembno, ko govorimo o listini in jo predstavljamo drugim državam po svetu za njih bo listina manj pomembna, ampak potencialno bi jo lahko videli in obravnavali kot, da Evropska unija želi spodbujati svoje poglede. Vseeno pa bo pomembna, ne glede na to, listina vključuje določene pravice, že danes jutraj smo to omenili. Omeniti želim 41. člen, ki zadeva dobro upravo, dobro administracijo, k temu se bom kmalo vrnil, to zagotavlja dobre možnosti za civilno družbo in za Evropski parlament. Listina prav tako vključuje nov jezik, to je profesor Labajl že omenil in sicer v zvezi z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, še posebej 21. člen, ki govori o protidiskriminacijami, protidiskriminaciji in kar zadeva zakonske zveze. Zakonska zveza ni nujno med moškim in žensko. Listina pravda tako kodificira določeno sodno prakso. Danes jutraj je to bilo že omenjeno, to je še posebej za, pomembno za nas, namreč 19.2. To bom še enkrat omenil kasneje. Tretja splošnejša točka je naslednja. Zelo pomembno je, da listina ne velja samo za državljane EU, ampak za vse, ki so v jurisdikciji EU. Če si ogledamo naslov, ki zadeva pravice državljanov, to ne velja samo za državljane EU. Če si ogledate člene 41, 42 in 45, to velja za vse ljudi, ki živijo v Evropski uniji in sicer na kakršen koli način želim podati še splošnejšo pripombo. Namreč, da je še vedno veliko nejasnosti in nejasnega jezika, ki ga bo treba razjasniti sodno prakso in s tem, kako bo Evropski parlament sodeloval s komisijo in svetom v prihodnje. Naprimer, listina ne določa jasno pravic in načel. To, bo, to je pojasnjeno bolj v spremljajočih spremnih dokumentih, ampak ne v listini sami. To je treba preizkusiti, preizkusiti sodno prakso na Evropskem sodišču, ampak tudi politično. To mora storiti Evropski parlament v prihodnih mesecih in letih. Če si stvari ogledamo z praktičnega vidika, kako lahko parlament in civilna družba uporabita to listino, Jasno je, da to lahko uporabimo na dva načina. Prvi način je ta, da poskrbimo za to, da bodo predlogi, ki jih predloga komisija, ustrezno preučeni in da bodo v skladu z listino. In drugič, civilna družba in parlament lahko druge institucije nadzorujeta s tem, s to listino. To je za nas pomembno še z treh vidikov. Prvič, boj proti terorizmu, to je zelo pomembno, o tem smo že govorili. Drugič, diskriminacija in tretjič, kar zadeva politiko azilov in priseljevanja. Kar zadeva boj proti terorizmu. Določbe v listini nam in civilni družbi ter Evropskemu parlamentu zagotavljajo več jasnosti o tem, kako lahko preučimo predloge, ki jih daje komisija in tudi ukrepe drugih institucij ter ukrepe držav članic v prihodnosti. Naj vam podam samo en primer. Naprimer, črni seznami, to so seznami ljudi, ki so osumljeni terorizma. Preden je listina postala pravno obvezojoča, se je Evropsko sodišče že odločilo, da je treba ljudi obvestiti, če so vrščeni na ta črni seznam in imajo pravico do pritožbe. Vendar ta proces še ni v popolnem skladju z mednarodnimi standardi ali z določbami listine, to je pravica do poštenega svojanja in tako naprej. Še posebej, kar zadeva 41. člen dobra administracija. Ta člen določa, da mora posameznik imeti možnost, da se oglasi, preden se to zgodi. Ena največjih kršitev v zvezi z človekovimi pravicami na področju boja proti terorizmu spada v tako imenovano sivo območje med skupno zunanjo in varnostjo politiko ter dvostranskimi odnosi držav članic in pristojnostmi EU. To so tajna, skrivna, prijemanja in izročitve. Listina nima učinka na zunanjo politiko, ampak stanje ni tako jasno, kako je bilo danes jutraj že izpostavljeno. Listina velja za vse institucije in organe EU in vse institucije ter organe EU morajo spoštovati listino v svojih ukrepih in postopanjih. To vključuje tudi Evropski svet, njegovega predsednika, Frontex in druge agencije, pa tudi seveda službo za zonanje delovanje in visoko predstavnico oziroma podpredsednico komisije. Listina je obvezojoča za vse institucije, organe in agencije in iz tega sledi, da ne glede na to, da Evropsko sodišče nima pristojnosti nad skupno zunanjo varnostno politiko, potem morajo ti organi še vedno biti odgovorni Evropskemu sodišču gled, v zvezi z ravnanjem v skladu z listino in to moramo sedaj preizkusiti v prihodnih letih. Evropski parlament je že podal sklicevanje na to listino v okviru pogajanj o SWIFT-u. Zato sedaj čakamo, da bo parlament storil podobno v zvezi z drugimi sporazumi z tretjimi državami, še posebej tistimi dogovori, ki zadevajo vzajemno pravno pomoč in izročanje. Ne bom se spustil v boj proti diskriminaciji, kajte to je že omenil gospod Privo. Povedati pa želim le, da listina podaja dodatna temelja za boj proti diskriminaciji na podlagi invalidnosti spola, verske spovedi in tako naprej. To je zelo pomembno za nas v prihodnosti, še posebej, če preuči uničujemo pravice Romov in populacije Legebitra. Kar zadeva politike priseljevanja. Omenil sem že člen 19.2. Prvič je tam eksplicitno omenjeno in kodificirana sodna praksa sodišča za človekove pravice. Ključnega pomena je, da to ne velja samo za prosilce za azil, ampak za vse, ki bi lahko bili poslani nazaj v države, kjer bi bili izpostavljeni tveganju za usmrtitev, mučanje ali nehumano ravnanje. Sedaj je jasno prepovedano to vrstno početje in to lahko uporabijo civilna družba in drugi. Omenil sem tudi že 41. člen o dobri administraciji. Številni ljudje trpijo zaradi pomanjkljive javne uprave. Naprimer, pomenkljivosti pri obnavljanju dovoljen za bivanje, osebnih izkaznic in pri tem, da bi ponovno združili družine. Ta določba bo sedaj ključnega pomena, na katero se bo mogoče sklicevati tudi v nacionalnih sodiščih. Želim pa končati z prvim členom o človeškem dostojanstvu. V prvem členu je zapisano, da je človeško dostojenstvo osnova listine in to je zelo pomembno, še posebej, če si ogledamo politiko priseljevanja in azila v prihodnosti. To je zelo pomembno tudi za nas, če preučimo svojo kampanjo o človeškem dostojanstvu. In če se posvetimo temu, da so kulturne, socialne, politične in civilne pravice nedeljive. Hvala. Najlepša hvala, gospod Nikolc. Še nekaj minut imamo in odpiram razpravo. Želi kdo podati kakšen komentar, zastaviti kakšno vprašanje? Izvolite, povejte, kdo ste, prosim. Dobro dan, sem Gianmichele Giordano, sem italijan in zadolžen za, eh, v Bruslju za nekatere ustavne zadeve v zvezi z Evropsko unijo. Žal mi je, da nisem bil tukaj že prej. Rad bi samo zastavil dve vprašanje v italijanščini, prosim. Prvo vprašanje govori o pravici do azila v moji državi. Pred nekaj časa uh, smo, torej so prišli nekateri imigranti, v, torej stvari so se spremenile in vem, da je to bilo pole, polemično sprijeto. O tem je govoril tudi visoki predstavnik Združenih narodov, o tem je govorila gospa Redingova. Torej, moje prvo vprašanje bi bilo, kaj lahko zaključimo na podlagi eh, tega nacionalnega zakona v tem trenutku? Številni nacionalni zakoni so namreč v neskladju z evropskimi eh, določbami. In drugič, v Italiji pogosto govorimo o predlogu zakona, ki bi onemogočil objavo uh, zapisov telefonskih prisluhov. Rad bi vedel, torej tu imamo namreč neko tveganje, da pridemo do neskladja spet z uh, temeljnimi pravicami. Torej, gospod, uh, bi, lahko, bi mi lahko odgovorili nekaj zvezi s tem. Hvala, še kakšno drugo vprašanje? Izvolite. Ime mi je Devon Hicks, prihajam iz Euroline, to je nevladna organizacija, ki se ukvarja z nacionalnimi jezikovnimi manjšinami v Evropi. Svoj matični eh, ustan, torej organizaciji moram poročati o tem, kaj smo danes eh, slišali, ukvarjamo pa se z mađarsko in slovaško manjšino. Eh, Eh, in sicer je tukaj nekaj neskladnosti glede tega, kaj strokovnjaki predlagajo. Nekaj držav članic očitno ni eh, povsem na tekočem, kar zadeva evropske standarde na področju nediskriminacije eh, zaradi jezika in etnične pripadnosti, medtem ko so druge države sprejele pomembne korake naprej. Uh, Eh, komisarka je danes dopovdne dejala, da se Evropska unija ne more vmešavati v notranjo jezikovno politiko držav članic. Eh, in kako bomo torej to uskladili? Očitno prihaja tukaj do določenega razkoraka. Hvala. Hvala za vprašanje. Še kdo? Želi še kdo besedo? Ima še kdo kakšen komentar? Ne? potem pa se vračamo k strokovnjakom. Nekaj specifičnih vprašanj je bilo zastavljenih profesorju Rodota. Morda lahko pokomentira tisto, kar je bilo rečenega, sploh kar zdajva razmere v Italiji. Potem pa bomo podali besedo še drugim, ki se želijo odzvati na slišane komentarje. Profesor Rodata, če želite. La rilevanza di ciò che sta avvenendo in Italia. Eh, Najlepša hvala. Kar zadeva tisto, kar se dogaja v Italiji in relevantnost teh dogodkov z listino temeljnih pravic, eh, to mislim, da se je pokazalo v izjavi, ki je bila podana pred dvema dnevoma. In sicer je to izjavo podala gospa Vivian Redding. Ob tisti priložnosti je opozorila na to, da komisija tesno spremlja zakonodajni postopek v zvezi s tem predlogom v Italiji. Komisija bo tudi eh, preučila vpliv tega v skladu z 11. členom, ki govori o svobodi izražanja in o pravici do informiranosti. Nobenega dvoma ni, da gre za področje, ki ga pokriva listina. Nočem pa podajati kakšnih specifičnih komentarjev v zvezi s tem zakonodajnim predlogom ki mislim, da sem ga kar uh, nekajkrat že kritiziral v Italiji. Mislim, da to vprašanje odraža širšo problematiko in sicer je to vključeno tudi v listino in gre za uh, odnos med novim eh, razmišljanjem o zaščiti zasebnosti. in tukaj listina predvideva specifične pravice eh, pri zaščiti podatkov, ki so drugačne od pravice do zasebnosti in eh, do družinskega življenja. To lahko najdemo v listini pod osmim členom o zaščiti podatkov. Uh, kar zdaj v novi odnos med pravico do informacij in pravico do zasebnosti, eh, tukaj morajo biti upoštevana določena dejstva in to se odraža tudi v listini. Med drugim gre tukaj za pravico do obveščanja, istočasno pa gre tudi za ravnovesje med to pravico in drugimi temeljnimi pravicami. Če si pogledamo člen o dobrem upravljanju in o preglednosti, ki eh, je tudi vključen v listini, vidimo, da svoboda izražanja eh, se pravzaprav krepi omenjene pa so tudi druge vrednote, naprimer dobro delovanje uprave, administracije, dobro delovanje političnega življenja. Zdi se mi torej, da obstajajo neki eh, skupni koncepti, neka skupna pojmovanja, ki so prisotna po vsej Evropi. In to se odraža tudi v sodbi, ki jo je podalo Evropsko sodišče za človekove pravice. Namreč, ko gre za javne osebnosti, še posebej eh, politike, ki zasedajo pomembne položaje v državni administraciji. Namreč pravica do obveščenosti državljanov ima prednost pred pravico do zasebnosti. Mislim, da je to področje, ki je posebej relevantno tukaj v listini. Naj pa se vrnem na tisto, kar sem eh, menil že, ko sem eh, govoril in kar je potem komentiral tudi profesor Labej v zadnjih letih listina kot zavezujoč pravni dokument, ki eh, nima funkcije pogodbe, je eh, omenjena v številnih sodbah ustavnih sodišč, v sodbah Evropskega sodišča, Na njo se sklicujejo sodniki v številnih različnih sodiščih in sodbah. Gre torej za nek, neko združbo pridobljenih pravic in sodna praksa, kaže, kako neopravičene so določene kritike, ki so naperjene proti listini. V številnih komentarjih je bilo rečeno, da ta listina zgolj krepi gospodarski pristop, ki je podlaga Evropske unije, ampak sam poskušam dokazati, da pravzaprav tukaj. Eh, se razhajamo s tem načinom eh, razmišljanja. In mislim, da se to jasno kaže eh, tudi z sklicevanjem na to listino v nastotinah sodb po sodiščih. V tej listini ne gre zgolj za krepitev tradicionalnih gospodarskih svoboščin, gre za okrepljeno priznavanje temeljnih pravic moških in žensk. In ravno zato lahko včasih pride do navskrižja s tržno usmerjeno logiko. Predsedniku Evropske komisije bomo tudi sporočili, da obstaja spletna stran, kjer so navedene vse uh, sprejete odločitve v različnih jezikih. Mislim, da je to izredno pomembno tudi v luči tega, kar sem govoril prej. Sodišča so zelo dejavna. vendar pa je zdaj prišel čas za to, da zakonodajalec, torej Evropski parlament, začne igrati ustrezno vlogo. Niso samo sodniki tisti, ki morajo zgraditi Evropo. Ne smemo pozabiti, da so bili sodniki Evropskega sodišča tisti, ki so pri sprejemanju svojih odločitev Eh, prispevali k priznavanju te listine. Najlepša hvala. Vračamo se na drugo stran omizja. Gospod Džerom. Ja, kar zadeva vprašanje azila, vas lahko obvestim, da poleti eh, bo naša agencija ob, izvedla celo vrsto študij o razmerah na zunanjih mejah 27 članic. Tam bomo preučevali različne eh, elemente direktive o vračanju in preverjali razmere na terenu. Prvo poročilo, ki bo kmalo objavljeno, pa se nanaša na pridržanja na meji. In lahko vam povem, da smo tukaj odkrili kar nekaj zaskrbljujočih problemov. Če pa se vrnem na predhodno razpravo, gre za eh, ne samo izvajanje evropske zakonodaje, ampak tudi za standarde Sveta Evrope, OZN in v luči tega bomo preverjali razmere na mejah in njihovo skladnost s temi mednarodnimi standardi kot je že bilo rečeno, smo že objavili študijo o mladostnikih eh, oziroma mladoletnikih brez spremstva. Intervjuvali smo eh, mladoletnike v petih ali šestih zbirnih centrih po različnih državah, kjer smo eh, preučevali razmere in tudi tukaj so ugotovitve dokaj zaskrbljujoče. Potem pa je tu še tretja študija, ki jo pripravljamo, tu je o pravni pomoči prosilcem za azil in priseljencem, ki prihajajo na naše meje. E, kakšne, kakšna orodja za pomoč, kakšni postopki so jim na voljo in pa ali so ti v skladu z našimi in mednarodnimi standardi. E, to so torej naše študije, ki jih pripravljamo in upam, da bo to e, upoštevano tudi v vašem delu in delu komisije. Gospod Jarab, želite še vi kaj dodati? Najlepša hvala. Kar zadeva vprašanje azila. E, kolegi iz Visokega komisarijata za človekove pravice bi verjetno e, lahko posredovali bolj popoln seznam e, komentarjev in ključnih točk, vendar pa naj povdarim, da podpiramo predloge, ki jih je predstavila Evropska komisija, kar zadeva izboljšave v evropski azilni zakonodaji. Namen teh sprememb je harmonizacija na vzgor. To pomeni, da se vzpostavljajo boljša postopkovna jamstva za prosilce za azil ravno tako pa se prizadeva, da bi jim omogočili dostop do različnih pravic, gospodarskih in socialnih pravic. In eh, to velja za vse, ki so deležni mednarodne zaščite. Kar pa zadeva konkretne razmere v Italiji, naj rečem, da je visoki komisar za človekove pravice februarja letos obiskal Italijo in vprašanje človekovih pravic v kontekstu azila in preseljevanja eh, so bila na vrhu dnevnega reda. In uh, mislim, da gre tudi tukaj za celo vrsto odprtih vprašanj, ki jih ni mogoče tukaj obravnavati. Tam smo dva dni imeli zelo zanimive razprave s člani vlade in obeh domov parlamenta. Naj samo povdarim, da eh, so bila čustva do nekaterih stvari zelo pozitivna. Eh, pozitivno je tudi, da je bilo kar nekaj pozitivno ovrednotenih prošen za azil, kar pa zdaj v razmere v centru za pridržanje, ki ga je obiskal eh, visoki komisar. Tudi tam so bile razmere pozitivno ocenjene. Po drugi strani pa so se določene stvari izkazale za bolj problematične. Naprimer, zelo Eh, varnostno osredotočeno pojmovanje eh, politike integracije, potem so tu medijski stereotipi priseljencev in eh, njihova povezanost s kriminalom in pa, kar je še najpomembnejše, politika, ki je očitno državna politika, da se na morju ljudi vrača v Libijo takrat je bilo podana utemeljitev, da čeprav Libija ni podpisnica Ženevske konvencije, visoki komisarjat tam uh, deluje in kolegi so v mestnem času prenehali delati v Libiji. In to je torej utemeljitev, ki je bila že v tistem času zelo neprepričljiva z našega vidika, kajti Libija pač ni podpisnica konvencije. Visoki komisar je to uh, izpostavil kot nekaj zelo problematičnega in uh, to naj bi veljalo za primer dejanskega vračanja. Najlepša hvala. Zdaj pa še strokovnjaki iz uh, drugega kruga. Uh, bomo šli v obratnem vrstnem redu, kot ste prej govorili, torej najprej gospod uh, Nikols in potem še ostali imate priložnost za vaše zaključne pripombe. Gospod Nikols, ja, hvala zelo na hitro. Tudi sam poznam eh, težave, s katerimi se sooča gospod iz Eurolanga. Vem, da prihaja do veliko zmede glede trenutnih razmer in glede tega, kako se bodo stvari spreminjali v prihodnjih mesecih. Eh, temu nič ne pripomore tudi to, da dobivamo zelo različna sporočila iz različnih institucij, pa tudi iz različnih držav članic, eh, glede tega, kaj se bo dogajalo. Eh, lahko vas morda samo potolažim. In eh, najprej bomo pač videli, če se bo kaj razčistilo v sporočilu komisije kasneje letos. Še predtem pa je zelo pomembno tisto, kar je že bilo rečeno. Namreč sodniki sploh na Evropskem sodišču niso tisti, ki bodo odločali o tem, kako se bo prihodnjo listina uporabljala. Dejansko je to naloga politikov, tako tukaj v Evropskem parlamentu, kot tudi v nacionalnih parlamentih nacionalni parlamenti morajo zastavljati vprašanje svojim vladam že zdaj. In eh, poskrbeti moramo, da bo iz Evropskega parlamenta izšlo jasno sporočilo, da bo ta zauzel uh, eh, maksimalističen pristop k listini in da bomo poskrbeli, da parlament ne bo čakal do oktobra uh, ter da bo parlament uporabljal to listino, uporabljal sklicevanje na mednarodno zakonodajo pri spreminjanju zakonodaje in da bo že zdaj pozival druge institucije, da eh, te sklice vključujejo tudi na področju zananje politike. Hvala, gospod Makauda. Najlepša hvala, predsednik, samo na kratko. Mi vsekakor upamo, da bo sporočilo komisije vneslo nekaj več jasnosti na to področje. In pa še drugo, kar želim povedati, eh, kar zdaj v pomen nacionalnih institucij za človekove pravice, vprašanje, o kateri govorimo, eh, vprašanje azila. Eh, jezik in podobno. Na nacionalni ravni je zelo učinkovit način zagotavljanja, da se standardi eh, spoštujejo to, da imamo učinkovite in verodostojne nacionalne institucije na področju človekovih pravic. Na ta način lahko nekoliko izenačimo pogoje. Hvala. Hvala, gospod Privo. Mislim, da smo že veliko povedali, torej vsekakor listina jo je mogoče uveljavljati samo na določenih ravneh in v državah članicah mislim, da stališča nevladnih organizacij pa je treba listino uporabljati kot neko merilo. In zato, da se bodo vsi upleteni začeli zanimati za ta vprašanja in jih upoštevati torej, ko spremljamo diskriminacijo v zvezi z jezikom ali druge vrste in tako naprej, skladno z 21. členom, je treba gledati na vsa ta področja, torej nevladne organizacije morajo začeti uporabljati eh, listino tudi pri svojem lobiranju, pri svojih dejavnostih eh, pred drugimi predraznimi inštitucijami. Toliko z moje strani. Hvala. Merci, merci. Hvala, gospod Privo, gospod Labella. Merci, un, un mot pour dire. Samo nekaj besed. Seveda, izvajanje je zelo zapleteno. Namreč, temeljne pravice so sicer nek skupni imenovalec, vendar pa imamo vsi svoje lastne pravne, pravosodne, ustavne tradicije, zgodovino in tako naprej. Zato je to veliki ziv za vse nas in za Evropsko unijo. Namreč, da pridemo do nekega ravnovesja, ki ga nujno potrebujemo in ki nam bo omogočilo obvladovanje te raznolikosti in oblikovanje neke enotnosti na ravni Evropske unije. Torej v naslednjih letih bomo morali vse čas izpostavljati subsidijarno zagotovo, ne v tem smislu, kot, jo, kot to počne zakonodajalec, ampak Govorili bomo o, o subsidijarnosti, ki bo omogočil vsakemu med nami na nacionalni ravni, da ohranimo v tem skupnem okviru neke posebnosti, na katere smo navezani. To bo seveda težko, kajti nobena, nobena človeška združba do sedaj eh, ni bila soočena z takšnim izzivom. Torej v teh letih bo zelo zanimivo spremljati te zadeve z tega stališča. Merci. Merci hvala lepa za jasnost in kratkost. Če nadaljujemo oziroma zaključimo, če ni več vprašanj, ni več komentarjev, mislim, da je pravi trenutek, da pridemo torej do zaključnih ugotovitev tega zanimivega seminarja, ki je potekal v teh dveh dneh v Evropskem parlamentu. Zato bi dal zdaj besedo gospej Kingi Gal. Eh, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Pravzaprav je težka naloga, da povzamem vse, kar je bilo povedano včeraj in danes. Kaj ti vprašanja, s katerimi smo se ukvarjali, so zelo kompleksna. Kar je gotovo je naslednje. Imamo nek zagon na ravni Evropske unije, kar se tiče zaščite in varstva temeljnih pravic, namreč sveda z načeli iz Lizbonske pogodbe, z listino o temeljnih pravicah, ki je zavezujoča, z nekim sodobnim seznamom človekovih in temeljnih pravic. Vse inštitucije sveda zdaj imajo možnost razviti in oblikovati to področje, hkrati pa imajo tukaj sveda veliko odgovornost. Zato bi rada še enkrat in znova povdarila odgovornost vseh teh inštitucij, ki jih imamo, ki so bile oblikovane, ki obstajajo. Vidimo, da vse imamo, vprašanje pa je, kako bomo vse te inštrumente uporabili, vse te mehanizme, inštitucije in tako naprej, da bo vse to v korist dejanskega varstva temeljnih pravic. Vesela sem bila, ko sem slišala komisarko, ki je zelo jasno povedala, da ne bo nikakršne tolerance pri kršitvah listine in da bodo spremljali njeno izvajanje v različnih fazah, tako na ravni eh, zakonodajnih predlogov, kot izvajanja izvedbenih postopkov na ravni držav članic. In to vedno in povsod ko bo šlo za skupnostno pravo in njegovo izvajanje. Slišali smo direktorja agencije, ki je povedal, da, da res je, da imamo posebno institucijo, katere vloga je, da skrbi za varovanje podatkov in izvajanje ustreznega zavarovanja temeljnih pravic, ki so zapisane v listini torej imamo agencijo, ki bo odločevalcem poročala o teh zadevah in ki nam bo lahko tudi dala nek, neko, ki bo ponudila horizontalno podobo tistega, kar se dogaja po Evropski uniji, hkrati pa bo seveda imela tudi nalogo, da nas bo opominjala eh, glede vseh inter, eh, torej mednarodnih zavez držav članic. kot je povedal gospod Jarab, ne smemo pozabiti teh zavez, torej držav članic, do mednarodne skupnosti in do mednarodnih pogodb. Včeraj popovdan smo se pogovarjali o vlogi sodišč v tem okviru stališča zaščite temeljnih pravic, torej kako vidimo tudi vlogo eh, ustavnih sodišč, vlogo sodišča v Luksemburgu in sodišča v Strasburu. Pogovarjali smo se o presoji konvencije o človekovih pravicah in o sodbah obeh sodišč na tej podlagi, torej po tem pristopu. In vidimo, da so tu velike možnosti, ampak da bomo zelo natančno morali obravnavati podrobnosti, kajti te so tiste, ki na koncu lahko preprečijo ustrezno uporabo in izvajanje po inštitucijah. Vsekakor je pomembna tudi vloga akademikov, torej Eh, nacionalnih inštitutov oziroma organizacij na ravni eh, držav v zvezi s človekovimi pravicami in nevladnih organizacij. Namreč vse te, vsi ti akteri povezujejo vsakdanje življenje, vsakdanje probleme v zvezi s temeljnimi pravicami z ravnjo institucije Evropske unije. In tu je seveda tudi pomembna vloga Evropskega parlamenta, ki nas mora spominjati na to, da imamo neko novo arhitekturo, neko novo zasnovo, da je dobro, da to imamo, da je pozitivno. Pričemer pa seveda ne moremo vsega videti takoj na prvi pogled, nekatere stvari so skrite. In delovni proces nas bo pripeljal do tega, da bomo vse to upoštevali. Toda, če tega ne moremo povezati z vsakodnevnimi zahtevami, vsakdanjimi zahtevami državljanov, potem bomo, se bomo izgubili in ne bomo več videli dreves zaradi gozda oziroma gozda zaradi dreves. Torej, dobro je, da smo slišali vse, kar je bilo predstavljeno, tudi zato, ker da je pripravljamo poročilo o temeljnih pravicah in mislim, da je vloga parlamenta ravno v tem, da omogoči takšno razpravo, da spremlja, kako delujejo različni inštrumenti, kako delujejo različne inštitucije, ali opravljajo svoje delo, kot je predvideno, in tudi kako ga opravljajo in v katerem trenutku se vključujejo. Naše delo je ravno v tem, da to pregledujemo, da spremljamo takšno delo, da se odzivamo, na te zadeve, ne pa, da opravljamo njihovo delo na mesto njih. Mislim, da je to vse, kar lahko zaključim takole na kratko. Mislim, da moramo pa vsi izkoristiti to priložnost, ki ti gre za redke takšne priložnosti, zdaj je res zagon in moramo ga izkoristiti, ne smemo pustiti, da zamre in moramo omogočiti, da bodo različni mehanizmi in inštitucije ustrezno delovali, kajti tukaj si želimo ustreznih sprememb tudi za, konkretno za državljane. In naš cilj je, da to pripeljemo na njihovo raven do svojih državljanov. Hvala lepa. Še v imenu odbora Libe bi se rad zahvalil vsem govornikom, najlepša hvala. Hvala tudi vsem udeležencem, vsem predstavnikom civilne družbe, eh, univerz in drugih inštitucij, ki so bili prisotni na tem seminarju, na tej javni razpravi v teh urah danes in včeraj popovdan hvala seveda tudi poslancem, ki se jim je zdelo vredno priti do sem in se aktivno udeležiti te razprave. Hvala gospa Kinga Gal, ki je spoštovana eh, članica in odbora Liva in eh, poročevalka o tem dosjeju, eh, o pristopu Evropske unije k Eh, Evropski konvencije o človekovih pravicah. Torej, hvala vsem. Uh, upam, da se dobro opravil svoje delo, pravočasni smo, namreč treba se je zahtevati, da je Lizbonska pogodba končno uveljavljena in končno velja. In Lizbonska pogodba je res pomemben, velik dogodek, je bila velika, pomembna, dobra, pozitivna novica. Ne glede na to, da smo v času krize, ne glede na to, da, da imamo hudo ekonomsko in finančno krizo, ki seveda priteguje bistveno večjo pozornost tudi evropskih inštitucij in javnosti v Evropi. Kljub vsemu temu, kljub velikim izzivom, ki so pred nami, kljub dejstvu, da ima Lizbonska pogodba tudi velik vpliv na inštitucije, vse to, kar je bilo pravkar omenjeno, torej je Lizbonska pogodba se tiče predvsem državljanskih pravic, pravic državljanov in tu gre resnično za izjemen, pomemben korak v smeri uh, občutljivosti, za, za, za, ozaveščenosti. Pomembno je, da, smo, da, ima, da upoštevamo pravno državo in Nimam, ne moremo pa govoriti o nekem ustavnem napredku, če ne bomo vsi se trudili za to, da upoštevamo človekove pravice. In dejstvo je, da se bo evropski projekt in naše izkušnje, vse to bo lahko šlo naprej in je že zdaj prišlo do tega, eh, do tam, kjer smo, vse na podlagi ustreznega upoštevanja pravih načel nimamo pomankanja vrednot ali, ali načel, ne, sploh ne, nimamo nekakšnega deficita pravic. Niti v sodni praksi ni tako, na Evropskem sodišču ne. Mislim pa, da obstaja še vedno deficit vrednot in pravic v evropski razpravi in o tem, s tem se moramo ukvarjati, tu moramo osvetliti stvari z načelnega stališča, stvari moramo zastaviti ustrezno in naša naloga je, da ta načelna vprašanja z vso ustrezno energijo delimo z vsemi in možnost imamo, da to naredimo, ravno zaradi tega, ker je Lizbonska pogodba začela veljati. Kajti mandat Evropske unije, da bo eh, pristopila k torej, eh, eh, konvenciji o človekovih pravicah, tudi stališča območja svobode, varnosti in pravice. Vse te stvari je treba postaviti v ustrezen kontekst, tudi Lizbonske pogodbe. To so resnično veliki koraki, ki jih moramo opraviti stališče novih pristojnosti, in vse to je povezano tudi z odločitvami Evropskega sodišča. Hkrati pa bomo tu imeli tudi nek nov dialog, ki ga bomo oblikovali med Strasburškim sodiščem za človekove pravice in Luksemburškim Evropskim sodiščem, kar pa vse seveda ne bo lahko. S tem se že nekaj časa ukvarjamo, o tem smo se že veliko pogovarjali tudi v odboru Libe, v odboru AFKO na plenarnih zasedanjih Evropskega parlamenta. Zdaj pa se dobro zavedamo, da je prišel trenutek, ki ni bil še nikoli takšen. Namreč pred sabo imamo ogromno količino tehničnih izzivov, vprašanj, tehničnih vprašanj, ki so kompleksna in političnih izzivov, s katerimi se bomo morali ukvarjati Vsega tega pa ne moremo seveda rešiti z zamahom čarobne paličice, to bodo težke zadeve, izjemno težke zadeve. Zato je treba vse čas. Opominjati, da delo v parlamentu da bo delo parlamentu Zelo težko, kajti pristojnosti so ogromne. Naša odgovornost pred državljanje je izjemna. Pri tem moramo upoštevati, da evropski državljani ne želijo več predajati oblasti in ne morejo zaupati v ta evropski projekt, če ne bo ustrezno podprt z jasnimi zavezami, z jasno močjo in če ne bo vsak korak spremljan z ustrezno jav, ravnjo pristo, eh, eh, jamstev in, in zaščite njihovih pravic, pravic državljanov. To je magija listine o temeljnih pravicah Evropske unije, gre za nekaj dodatnega, nekaj, kar dodaja vrednost k običajni zaščiti, običajni varnosti, ki smo jo že zagotovili v prejšnjih letih za vse državljane, za vse ljudi Evropske unije, za vse države članice, za njihove ustavne izkušnje, ampak zdaj pa imamo tukaj dodatni nov korak, novo postajo pri zaščiti in institucionalizaciji temeljnih pravic. In to je res novi, nov korak, nova generacija, nov korak za novo generacijo, izjemno besedilo, ki je obnovljeno na vse načine, na vseh ravneh in nekaj besedilo, ki ne bo škodilo oziroma ki bo koristilo vsem pravicam, ki so se skozi stoletja vzpostavile v vseh državah članicah, in skozi njihovo ustavno izkušnjo. Torej, vse to bo obogatilo, izboljšalo in poglobilo te zadeve in izkušnje ter standarde zaščite pravic državljanov, ki so se uveljavile v državah članicah na individualni ravni. To moramo narediti skupaj, moramo narediti na ustrezen, pravilen način in ne bo težko, to smo že videli tudi skozi to razpravo ta dva dneva. Govorili smo o stvarih, ki so bile dovolj jasno predstavljene, torej izziv je res izjemen. Mislim pa, da ravno zaradi tega je vredno, da se potrudimo da se ne izgubimo na tej poti in da Evropski parlament ustrezno nad, nadaljuje po tej poti, ne smemo izgubiti iz vida, da gre za naše državljane. Naše državljane in še enkrat naše državljane. Gre za državljanstvo, gre za eh, pravice in vrednote. In ne smemo imeti nikakršnega eh, ustavnega zakona, ki ne bo ustrezno upošteval človekovih pravic. Torej še enkrat hvala za vse prispevke, hvala za vaš čas in s tem bi zaključili. Torej zaključujemo ta seminar. Najlepša hvala.